Uh, Drage kolegice in kolegi, mislim, da je prav, da zdaj začnemo z našim uh, srečanjem, z našo sejo. Nima smisla, da še čakamo in upajmo, da bodo potem uh, ostali člani se nam tudi pridružili. Sedaj bom uh, začela govoriti v nemščini, kolegice in kolegi. Preden začnem z dnevnim redom bi želela znova pozdraviti med nami skupino obiskovalcev. Eh, to jo je povabila Julie Ward iz svojega volilnega okrožja. Gre za organizacijo, ki se večinoma eh, predaja eh, umetnosti. Imajo ime Jack Drum Arts. Dobrodošli v parlamente. Upajmo, da se boste danes dopolne zabavali, pa morda tudi kaj novega izvedli poleg tega mi je zelo uh, veliko veselje, da je znova z nami komisar Navračič. Veste, da um, bo današnja izmenjava del strukturiranega dialoga, ki ga redno opravljamo med parlamentom in komisijo. Spoštovani gospod komisar, leto 2017 se bliža koncu. Mislim, da smo tudi uh, vsi veseli, ker bomo imeli malce časa za zadihati, ampak predtem pa vsekakor moramo pogledati še, kakšna je naša inventura, kaj smo dosegli z tekočimi programi. To je še toliko bolj pomembno, glede na to, da bomo leta 2018 začeli z, eh, z razpravo o naslednjem večletnem finančnem okvirju in o, o eh, naslednji generaciji programov. Zelo veseli smo, da se temeljni prispevek izobraževanja in kulture k krepitvi evropskega čuta za skupnost pripoznava. Vsi vemo, da smo prejšnji teden dobili sporočilo komisije na to temo. In to nas še zlasti veseli, saj je naš odbor v preteklosti izredno uh, opominjal na to razsežnost in potem smo tudi predstavili študijo junija letos o evropski identiteti oziroma smo jo naročili in z velikim veseljem bom to študijo sedaj tudi predala komisarju. Hkrati pa smo naročili tudi študijo o modernizaciji višjega izobraževanja, visokega šolstva. Torej, to so tudi teme, ki so neposredno povezane s poročilom prejšnjega tedna, ki ga je pripravila komisija. Zlasti glede na to, da so tendence če dalje večje v smeri delitev in nacionalizacije, In glede na to, da je trenutno stanje Evrope težavno, je zelo pomembno opozarjati na osrednji pomen izobraževanja in kulture za oblikovanje resnične, edinstvene evropske identitetne. In po mojem tisu je sporočilo komisije prvi pravi in dober korak v smeri tega, da se v Evropi vsi skupaj, ne zgolj v odboru za kulturo in ne zgolj pri pristojnih uh, službah komisije in generalnih direktoratah, temveč da so vsi v Evropi bi morali nekoliko bolj posvečati vprašanju izobraževanja, kaj ti menim, da je izobraževanje ključno za prihodnost Evrope. Po vašem uvodu bom potem dala besedo našim članom odbora. Upam, da bojo dotlej že prispeli, nekaj jih je že z nami. Torej, potem bodo imeli priložnost, da vam zastavljajo vprašanja. Predlagam, da jih eh, vzamemo uh, v svežnjo, tako kot je običajno, in da potem na določena vprašanja dobite nekaj časa potem za odgovore. Najprej pa vam želim dati besedo, gospod komisar, in se že veselimo vašega prispevka. Hvala lepa in dobro jutro, spoštovani člani in članice Evropskega parlamenta oziroma poslanci in poslanke. Zelo vesel sem, da lahko z vami znova govorim o prioritetah na področju športa, kulture, izobraževanja in mladine. Evropa se pripravlja na pomembne odločitve, pomembne odločitve, ki bodo temeljnega pomena za opredeljevanje prihodnosti te celine in njenih prebivalcev. Prostali čas pred naslednjimi evropskimi volitvami moramo izkoristiti pametno in določiti smer. Zame to pomeni, da moramo opolnomočiti ljudi tako, da bodo lahko v čim večji meri izpolnili svoje življenja in oblikovali odporno, pošteno in vključujočo družbo in gospodarstva. Evropa mora ohraniti svoj položaj v svetu. Nedavno je Evropska komisija naredila ključni korak k temu cilju. Sprejeli smo politični dokument, ki opredeljuje ambiciozne cilje za naše sodelovanje z državami članicami na področju izobraževanja in kulture. Ponosen sem, da je naša vizija tudi input za razprave uh, voditeljev držav EU um, na vrhu v Göteborgu. Skušamo okrepiti identiteto z izobraževanjem in kulturo in pri tem opredeljujemo vizijo Evrope, ki izkorišča celoten potencial izobraževanja in kulture in oblikuje vzdržno delovno silo, socialno pravičnost, aktivno državljanstvo in tudi eh, izkušnjo evropske identitete v vsej njeni raznolikosti. Delati želimo v smeri Evrope, kjer bo učenje, študiranje in raziskovanje področja, ki jih ne blokirajo meje želimo Evropsko unijo, kjer eh, vešči delavci prispevajo k eh, rasti in eh, izobraževanju in čutijo svojo moč za oblikovanje skupnosti. Želimo si Evrope, kjer delijo ljudi isti občutek identitete in so vezani na skupno kulturno dediščino. Naši cilji so pogumni, a dosegljivi. Dovolite, da omenim nekatere od. Um, poudarkov. Naša vizija resničnega izobraževalnega ob, območja vključuje priznavanje diplom in študijskih Eh, potovanj oziroma študijskih bivanj v tujini. Prav tako želimo okrepiti mobilnost eh, študentov po Evropi tudi z kartico za študente. Hkrati pa z pobudami skušamo pomagati državam članicam, da okrepijo osnovne veščine, jezikovne veščine, pa tudi digitalne in podjetniške veščine in tudi, da spodbujajo vse življenjske učenje. Vse to pa seveda mora. Uh, temeljiti na trdnih temeljih. Zato sporočilo priznavanju, da program Erasmus Plus mora postati bistveno večji, če želimo dosečiti cilje. Poleg tega uporabljamo eh, sporočilo, da bi ponovno potrdili zavezo Evropske unije eh, k ohranjanju naših skupnih vrednot in kulturne dediščine, pri tem pa podpiramo kulturne in kreativne sektorje. Delali bomo v smeru zelo pomembne in močne agende za kulturo, tako da bomo lahko ohranili evropsko raznolikost in okrepili evropsko identiteto. Na ta način se bogati tudi nacionalna, regionalna in lokalna identiteta. Vse to so znamirljive novice in na tej podlagi bomo lahko razvili. Uh, konkretne pobude in ukrepe. Še zlasti se zahvaljujem eh, gospe predsednici Petri Kamerevert za njene pozitivne odzive na naše načrte. Po, pozdravljam in hvaležen sem za to podporo in hvaležen sem za to, da je Evropski parlament naš močen zaveznik pri izvajanju te agende. Naša prva priložnost za izpolnjevanje teh ambicij se bo pokazala 25. januarja naslednje leto, ko bom gostil prvi vrh Evropskem izobraževanju. Tam se bomo osredotočili na področja nizkega doseganja, nizkih ciljev uh, oziroma nizkih rezultatov, še zlasti pri splošnih veščinah. Z uh, vrha se bo udeležilo 500 udeležencev, tudi ministro za izobraževanje, pa tudi ključnih deležnikov, kot so učitelji, raziskovalci in predstavniki civilne družbe. Pripričan sem, da bo ta dogodek bistveno prispeval k krepitvi političnega konsenza, ki je potreben za ambiciozne reforme v izobraževanju. Upam, da se mi boste ob tej pomembni priložnosti pridružili. Sedaj pa še nekaj podrobnejših informacij o posameznih eh, vidikih mojega političnega področja. Če začnem z izobraževanjem. Predstavil sem dv, maja dve pomembni sporočili, ki opredeljujeta, kako lahko Evropska unija podpre države članice pri izboljševanju in sposodabljanju šolskega in više šolskega izobraževanja. O tem bomo govorili tudi na eh, seminarju, ki ga eh, naslednji teden organizira gospa Libaš. Madžarska. Kar zadeva šole, menimo, da lahko podpora EU doda eh, določeno vrednost na ravni šol, tako da bodo šole zagotavljale relevantno učenje v vključujočem okolju, tako na ravni osebja, tako da bodo poklici učiteljev in vodi eh, šol dovolj privlačni in da bo tudi izobraževalni sistem lahko izkoriščal sredstva in eh, zagotavljal kakovost za doseganje najboljših rezultatov. Naj samo povem, kakšni so naši konkretni okrepi in kakšna bo morda pobuda za digitalno učenje. Podpiramo šole pri digitalizaciji. Našo novo orodje uh, za selfije je bilo lansirano v 14 državah z velikim uspehom. S tem lahko posnamemo, kakšno eh, je stanje teh držav članic, tako da bi izboljšali poučevanje in učenje. In prizadevamo si, da bi eh, eh, to urodje v celoti razvili leta 2018. Prav tako želimo odpraviti navskrižja v veščinah in promovirati razvoj vseh spretnosti. Tukaj se eden od ključnih ukrepov že začel izvajati. Ministri za izobraževanje so potrdili, da se bodo spremljali Eh, diplomanti, kar smo predlagali tako v sporočilu, kot tudi v agendi za spretnosti. Mislim, da bomo na ta način lahko zbrali koristne informacije, tako da bodo lahko študenti eh, se informirano odločali o tem, ki bodo študirali in s tem bomo odprli tudi visokošolske eh, izobraževalne ustanove, da bodo prilagodile svojo ponudbo potrebam na trgu dela. Naslednji januar pa bo komisija potrdila tudi poročil, priporočilo o spodbujanju skupnih vrednot na področju izobraževanja in tudi revidirala bo okvir ključnih spretnosti, ki jih ljudje potrebujejo, da bi uspeli na delo, trg, trgu dela in v življenju. Podpirati pa želimo tudi skupne vrednote preko izobraževanja in povečati vključ, vključujoč značaj našega izobraževalnega ustroja. Učenci se morajo učiti in podučiti o Evropski uniji in na ta način se bodo tudi bolje spoznali. Uh, Ne želim uh, posegati v uh, uh, delovanje držav članic, prav tako pa mislim, da ni uh, primerno, da bi pri poučevanju določenih tem zasledovali uh, um, enak pristop posod, ampak vsekakor potrebujemo tukaj nov zagon. Vključujoče izobraževanje je, kar se mene tiče, politična prioriteta. Poskrbeti moramo, da nikogar ne bomo pustili za sabo. Podpreti moramo še zlasti tiste iz. Ob, uh, okoli, ki so prikrajšana in tistih, ki uh, imajo posebne potrebe. Nažalost pa še ne dosegamo tega cilja. Uh, Monitor izobraževanja, ki je bil eh, objavljen pred dvema tednoma, kaže, da je socialno eh, ozadje še vedno ključno za eh, končni uspeh učencev in tudi za kasnejši uspeh ljudi v življenju. Sklepe pa bom predstavil 4. decembra. Sedaj pa mladi. Učenje in priprava na življenje se ne dogajata zgolj v učilnicah, to se dogaja tudi s pomočjo izkušenj in interakcij preko neformalnega in tudi izkušenskega učenja. Pripravljamo pregled strategije, eh, kar zadeva eh, sodelovanje na področju politik in še pred poletjem naslednjega leta želimo predstaviti svoje zaključke. Ti predlogi bodo temeljili na inputu, ki ga bomo dobili od mladih in tudi mladih deležnikov. Prav tako pa smo ocenili trenutno strategijo, da bi lahko na tej podlagi razmišljali o prihodnosti. Pozdravljam to, da Evropski parlament izraža interes za to tematiko in veselim se že poročila gospe Rubija Zabara in tudi njene predloge za prihodno strategijo. Moja prioriteta na področju mladinske politike je, da ustvarimo priložnosti za mlade, da se vključujejo, da rastejo kot ljudje in da podpirajo druge. Solidarnostna enota EU je temeljna pobuda, ki nam bo skušala doseči prav to. Odkar je bila lansirana pred skoraj da letom dni, je več kot 41 mladih se registriralo v to uh, enoto. E, s tem so izkazali entuzijazem za solidarnost in za pom pripravljenost pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. Na to sem zelo ponosen. Pom uh, e, v ponedeljek pa smo se dogovorili tudi glede pravne podlage za uh, Evropsko solidarnostno enoto. Zahvaljujem se vam vam, da ste dejansko skušali zauzeti in sprejeti stališče parlamenta v čim krajšem obdobju, tako da se trialogi lahko kmalo začnejo. Lahko vam zagotovim, da bomo tudi na komisiji in parlamentu oziroma na svetu tukaj skušali doseči dogovor čim prej, tako da bi bila pravna podlaga opredeljena že v naslednjem letu, tako da bodo mladi dejansko lahko delovali na tem področju. Sedaj pa področje kulture. V dveh tednih uh, smo pripravljali, eh, smo pred dvema eh, let, tednoma smo pripravili strategijo o kulturi. Zahvaljujem se parlamentu za to podporo. Moje ambicije na tem področju so velike. Želim si, da bi bila kulturna dediščina potrjena kot prečna politika in kot temeljni del življenja državljanov. Osredotočiti pa se mora na štiri vidike eh, angažiranost, trajnost, inovacije in zaščito. Vse to so temeljni vidiki kulturne dediščine. Veliko uh, smo že naredili, da bi se pripravili na Evropsko leto. Um, pripravili smo ekipo za izvajanje projektov in prejeli smo tudi uh, veliko število prijav. Uspeli smo mobilizirati uh, deležnike na področju kulture in kulturne dediščine po vsej Evropi in povezali smo jih z nacionalnimi koordinatorji za Evropsko leto kulture. Povezali smo tudi eh, mednarodne organizacije in mladino. To leto je eh, pobuda od spode na vzgor in eh, te pobude bodo koristile ljudem na lokalni ravni. Službe komisije pa bodo seveda tukaj pomagale. Dejavnosti bodo vključevale ozaveščanje, deljenje znanja, uh, potem tudi nacionalne projekte in tudi zelo vidne in prepoznavne evropske pobude. Več dela pa uh, bomo še morali nameniti zapuščini tega eh, leta kulture. V te, ta namen bomo eh, sodelovali z vsemi deležniki in ustanovami. Evropsko leto kulturne dediščine je zame resnično evropski projekt in meni se zdi to sestavni del grajenja evropske identitete in boljše prihodnosti. Če sedaj pogledamo preko naših meja v skladu z strategijo za mednarodne kulturne odnose, skušamo okrepiti vlogo kulture v zunanjih odnosih EU. Spodbujamo kulturno sodelovanje med EU in partnerskimi državami in tudi dajemo več pomena neposrednim stikom med ljudmi. Zahvaljujem se parlamentu, ker je eden največjih zagovornikov uh, evropske politike kulturnih zunanjih odnosov skupina držav članic že pripravlja integriran uh, strateški pristop do mednarodnih kulturnih odnosov. Prepričan sem, da bomo v roku leta dni imeli celovito strategijo, ki bo temeljila na deljenju virov in multipliciranju učinkov. Kar zadeva kulturne in ustvarjalne industrije. Resolucija EP o koherentni politiki za kulturne in ustvarjalne industrije eh, iz leta 2017 izpostavlja pomen ustvarjalnosti in tudi se zauzema za podvojitev sredstev v ta namen. To je zelo pomembno tudi z vidika prihodnih instrumentov financiranja. Sodelovati moramo, da bi poskrbeli za to, da bi podpora, ki so jo deležni kulturni in ustvarjalni sektori, zadoščala za njihov razvoj. Tudi v tistih delih uh, sektorjev, ki so zelo krhki in odvisni od javne podpore preden pa uh, sklenem svoje besede o kulturi, naj povem še nekaj besed o glasbenem sektorju. Bolj kot druge kulturne in ustvarjalne panoge je bil ta sektor zaradi digitalizacije spostavljen pomembnim spremembam ta, te so upeljale drugačne poslovne modele, tudi drugačne vzorce proizvodnje in porabe, potrošnje. S sektorjem smo v intenzivnem dialogu in prepričani smo, da moramo razviti specifični pristop do glasbe, ki bo temeljil na ključnih prednostih tega sektorja, ustvarjalnosti, raznolikosti in konkurenčnosti. V tem pogledu cenim delo tega odbora, ki nas podpira v naših prizadevanjih, da bi bolje podprli in promovirali glasbeni sektor. Uh, parlament je podporil predlog vašega odbora za pripravljalne ukrepe glasba premika Evrope. Eh, kaj ti to krepi raznolikost in talent na glasbenem področju. To, ta pripravljalni ukrep je za nas bistvenega pomena in kaj takoj ga bomo začeli izvajati že takoj na začetku leta 2018. Na ta način bomo oblikovali tudi naše razmisleke o bolj ciljani podpori za glasbo v novem programu po letu 2020. Tukaj računamo na nadaljno podporo vašega odbora za to pobudo. In kot zadnje še šport. Šport združuje ljudi in to uh, je potrdil tudi Evropski teden športa, ki je potekal od 23. do 25. septembra. Ta pobuda je prvič potekala pred zgolj tremi leti, vendar pa je res lepo videti, kako se je ta zamisel že razširila in kako hitro so jo države članice vzele za svojo. Letos bom s kolegi, sem s kolegom uh, Ma. Andrikajtisom in Hoganom na, tam, na tem tednu predstavil novo pobudo. Eh, vključili bomo različna politična področja in promovirali zdrav način življenja. Športom lahko ustvarjamo in gradimo skupnosti. Zato sem uh, eh, lansiral nagrado za šport, ki priznava športne organizacije, ki, okrep, okrep, ki krepijo vključenost uh, športno prikrajšanih skupin. Zelo vesel sem bil, ko sem lahko prvo pod, nagrado podelil vsi noči. Naj povem še nekaj o kampanji, s katero bomo posla, proslavili 30-letnico Erasmusa. Na ta način lahko pokažemo evropsko dodano vrednost sodelovanja na evropski ravni preko Erasmusa. Izrazili smo uspešno vlogo tega programa pri um, odpravljanju številnih izzivov. Več kot 900 dogodkov in uh, velika vključenost socialnih medijev in tiska uh, je uh, pomagala, da smo s to kampanjo dosegli že več kot 90 milijonov evropskih državljanov. Zaključna slovesnost bo potekala naslednji teden in upam, da bom mnoge izmed vas tam srečal. Dovolite, da izkoristim to priložnost, da se vam iz srca zahvalim za entuzijazem, s katerim ste podprli komisijo pri teh prizadevanjih. Letos smo imeli tudi odlično priložnost, da razvijamo skupno vizijo za prihodnost tega programa. V tem pogledu bi se želel zahvaliti gospodu Milanu Zveru in tudi poročevalcem v Senci, ki Eh, izvajajo oziroma ki so pripravili poročilo o izvajanju Erasmusa, pa tudi tistim, ki ste sodelovali na panelnih razpravah eh, junija v Strasburu. In vsem se zahvaljujem za vaše dragocene prispevke k nedavni notranji razpravi glede resolucije o programu Erasmusa, ki je bila sprejeta septembra. Vaš input eh, je zelo pomemben za oblikovanje, nadaljno oblikovanje te največje zgodbe o uspehu Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa za ta zelo celovit pregled o precejšnjem portfelju, ki je v vaših rokah. Zdaj pa bi seveda najprej dala besedo koordinatorjem za tri minute, potem bomo uh, dali priložnost komisarju, da odgovori, na to pa bodo dobili besedo še drugi člani, ki se bodo preglasili besedi. Najprej gospa Ferhajen. Hvala lepa, gospod komisar. Navračič, da ste si znova vzeli čas za dialog z nami in za izmenjavo mnen. Sporočilom je bila narejena pomembna prelomnica, zlasti zaradi tega, ker okrepite, želite okrepiti evropsko identiteto. Mislim, da je to zelo pomembna točka na, na tem v odboru. Uh, delamo že veliko časa, razmišljamo o tem, kako bi lahko kako se sploh ustvarja evropska identiteta. Eden od najpomembnejših programov v tej smeri je vsekakor Erasmus. In tukaj vedno znova ponavljamo našo zahtevo in prošnjo, namreč gre za izjemen program, ki pa je resnično podhranjen, finančno podhranjen. Zato je moje vprašanje, v kolikšni meri eh, v okviru razmisleka o srednjeročnem VFO-ju kako, kaj ti parlament je predlagal, da bi tukaj se proračun bistveno okrepil, kolikšni meri namerava komisija na to odgovoriti. Enako velja tudi Europe, za program Europe for Citizens. Veliko projektov je, ki so vredni pomoči, pa jih zaradi pomankanja sredstva doslej nismo podprli. Moje vprašanje je, kakšno je stališče komisije in um, kakšne so zahteve do držav članic, da se tukaj višina sredstev poveča. Potem pa kar zadeva digitalizacijo. Na področju izobraževanja vidimo tukaj veliko primankljajo, kar zadeva um, uh, veščine. Vemo, uh, kaj se dogaja, ampak kakšna je tukaj uh, pod komisijo. Včeraj smo imeli predstavitev o lažnih novicah, tukaj ima Evropska unija vsekakor dožnost, da tudi podpira preprizadevanja v tej smeri. Vemo, da je izobraževanje nekaj, kar je v pristojnosti držav članic, vendar pa moramo vsekakor podajati smernice ali pa razmišljati o usmeritvah in tudi dajati podporo na tistih področjih, ki so za nas zelo pomembne. Potem pa še nekaj zelo pomembnega, kar se mene tiče, kako daleč smo pri uh, podpori ustvarjalnih industrij. Uh, imamo tukaj program kulture, imamo tudi program za medije. Zanima me pa, kaj se dogaja pri. Uh, strukturnih sredstvih, pri kreditih, ki jih daje Evropska unija, ali lahko z njimi podpremo tudi kulturno in uh, ustvarjalno industrijo. Vem, da je v moji domovini dokaj nemogoče uh, priti do uh, kreditov Evropske investicijske banke kot kulturni ustvarjalec. Če tudi si obrtnik kot kulturnik, je nemogoče dobiti ustrezne kriterije. Kakšni so tukaj razmisleki komisije, kajti gotovo morate se o tem pogovarjati z drugimi komisarji, da bi lahko bolje upoštevali področje uh, ustvarjalnih uh, industrij. Hvala lepa. Silvia Costa, sì, tre minuti. E ringrazio molto il commissario. Silvia Costa. Hvala. Torej, izdali ste sporočilo. In pravite, da je treba seveda priznati, da je kultura del evropske krajine. No, v agendi prej teh točk nisem videla, sedaj pa vendarle mislim, da da volilne komisije pravite, da to je vključeno v vaš program. No, ampak ravno o tem ste prej govorili, namreč potrebujemo več jamstev, da bo komisija kot celota dejansko spremenila svoj pristop do kulture. In lahko se torej strinjam z vašim sporočilom, čeprav res, da se manj navezujete na kulturno krajino. Ampak danes v govoru ste večkrat omenili to kulturo. No, ampak nasplošno, komisija kot celota pa mislim, da ni ravno uvrstila kulture med prioritete, naprimer med prvih deset prioritet. Ker mi smo vedno želeli v zadnjih letih, da je kultura bolj v spredju, kot pa je. Um, potem kolegi, ki se ukvarjajo s proračunom, bodo tudi povedali več o izobraževanju, ampak glede, glede kulture še par stvari. Tukaj se zdi, da moramo podpirati mobilnost študentov in treba gotoviti, kaj se nam bo pomembni vidiki pri agendi za veščine in spretnosti, katere veščine treba torej spodbujati v naslednji tehnološki revoluciji. Marsike moramo tukaj narediti, torej tudi na področju izobraževanja. Prav tako ste v sporočilu govorili o tem, da ne bi se bolj povezovali z GD Connect, torej naprimer digitalni pristop in pa kultura, kako to med seboj povezati. Um, digitalno za kulturo ste prej omenili, kaj mislite o tem. Potem pa še, kaj pa priložnosti za učitele in pa mlade strokovnjake ter zaposlene, kako bi lahko tem omogočili, da pridejo do dostopa do te platforme. Ali bi vi lahko kot komisija to podprli bolj neposredno, kajti platf imamo platforme za e-učenje, za izobraževanje, ampak nihče jih neposredno ne podpira v komisiji. Potem pa še Erasmus. Parlament je večkrat želel, da vsaj za desetkrat povečamo sredstva, ki so na voljo. Potem Juncker je govoril o petem scenariju, torej 80 odstotkov. Torej, um, um, naj bi prihajalo od vas. Torej, zaenkrat to velja samo za 4 odstotke mladih ljudi. Potem še naprej prostovoljce. Solid, uh, eh, solidarnostne enote so zelo zanimive. Dali ste, da želite čim prejši dogovor s svetom pri tem. No, ampak sem se skrbljena, kajti na zadnjem srečanju svet ni sprejel večine za teh 25 odstotkov novih sredstev na podlagi rezerv in prav tako niso želeli pritegniti sredstev iz drugih programov. Samo iz Erasmusa so želeli stvari črtati. Torej, sedaj parlament želi spremeniti ta tok in obrati drugačen pristop. Potem pa še ustvarjalna Evropa, premalo je tukaj sredstev, premalo um, učinkovito upravljanje imamo, in mislim, da moramo tukaj bolje sodelovati. Pite. Sí, yo, yo quiero hablar de patrimonio cultural. Quiero hablar de, de la ciencia como patrimonio cultural de todos los europeos y uno de los pilares para crear. Hvala. Torej, znanost je naša skupna deliščina v Evropi. Mislim, da tukaj lahko ustvarimo bolj prepoznavno evropsko identiteto. V preteklosti so bile ceste slabe, ni bilo interneta in tako dalje in komunikacija je bila zelo slaba nasplošno. Ampak vseeno, um, evropska znanost pa je obstala, znanstveniki so si izmenjavali, ne vem, pošto in so si izmenjavali rezultate svojih raziskav in tako dalje. Torej, to je obstalo v Evropi. Mislite, da storimo zadosti za to, da evropski državljani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 si prizadevati za določene stvari, ki so si nasprotujoče. V stari Grči je bilo tako, da si sicer uh, spodbujal retoriko, pa tudi dialektiko, hkrati pa tudi glasbo. Do, lepo, da ste omenjali uh, glasbo, ampak nimam zdaj časa. Um, uh, se spuščati v to področje. Ampak, ok, dialog in dialektika. Nimam toliko časa, da bi povedal vse, kar mi leži na duši, ampak imel pa bi nekaj vprašanj. Prvo vprašanje. Prebral sem besedilo. Vaša analiza je na tem področju dokaj dobra. Govorite o prispevku izobraževanja, govorite o evropski identiteti. Moje vprašanje je naslednje. Kaj je ta evropska identiteta, gospod komisar. To, kar uh, iščemo s pomočjo pogodb ali dileme, s katerimi se spoprijemamo dan danes, naprimer, uh, ali je vrednota konkurečnost ali solidarnost, demokracija ali uh, uh, uh, enosmerna cesta, človeka pravica ali proračunska disciplina. Prosim lepo, želim si odgovora, kaj ti besedila so resnično zelo splošna gre pa za ad hoc vprašanja tudi. Drugo vprašanje. Pri eni točki govorite o tem, da obstajajo težave, ki omejujajo ali pa krnijo izobraževanje. Lahko to dodatno pojasnite, kajti moje mnenje je, da je to tisto, kar omejuje izobraževanje, varčevalna politika in podhranjenost javnega izobraževanja, tudi nezadostne financiranje izobraževalnih programov so vsekakor tukaj eh, ključni problem. K temu pa potem pride še dejstvo, da tudi učitelji niso dobri. Nukaj uh, eh, ni problem samo v Grčiji, tudi v Franciji je enako. Mislim, da tudi v Franciji uh, velika težava z osebjem, uh, ki poučuje. Tež težavno je najti učitelje, kajti, uh, je njiho, um, kajti jih manjka in mislim, da gre to pripisati liberalni politiki in premajhnemu uh, obsegu sredstev, ki je pomen, uh, uh namenjen temu. Potem ste omenjali še skupne vrednote pri izobraževanju, omenjali ste tudi ocenjevanje kvalifikacij. Moje Vprašanje uh, o kvalifikacijah je naslednje. Ocenjujemo to, kar se naučijo otroci, ali gre tukaj tudi za socialne študije, za vrednote, ali eh, se to vključuje v kvalifikacije ali pa gre zgolj za eh, tiste vidike, ki pomagajo eh, večjemu kovanju dobička. Ja? Pardon. Oui, euh, moi sur, euh, sur le numérique. Euh glede digitalne plati. Mislim, da moramo iti nazaj na tradicionalne metode. V Franciji smo najprej v osnovni šoli želeli spremeniti te različne faze, um, potem pa smo videli, da to ne bo šlo skozi. Potem sedaj vidimo, ne vem, um, ogromno teh SMS-ov, stvari na internetu, fotografije in tako dalje, vedno manj besed, um, češ malce po svoje, vsakdo govori ali pa piše. In mislim, da je materijala doma dovolj, ampak gledajte, um, učitelji v šolah morajo učence naučiti tisto, kar je treba storiti. Druge stvari, ne raziskave, to pa se lahko pravi na internetu. Torej, um, imam pa vprašanje glede Evropske študentske skatnice. Uh, ne vem, ali je tukaj šlo za kartico, ne vem, za denar ali pa da greš na različno univerzo. Um, Zakaj za je to? Potem pa še mednarodna kategorizacija univerz. Pravite, da bi lahko tukaj bila Evropa bolj uspešna. No, gledajte, mi v Franciji smo poskušali združiti te najbolj elitne univerze, da se med seboj napovežajo. Zaenkrat to ni ravno delovalo, kajti vsakič um, ko se to dogaja, potem vsaka elitna univerza želi ohraniti svoje specifičnosti. Ne želijo reči, ja, jaz sem pa tak pa tako, ta druga univerza. Želijo ostati specifične. Hvala lepa. Preden dam besedo komisarju, da odgovori, bi se še sama preključila k vprašanju oziroma dodala bi eno vprašanje. Upala sem, da bo zastavljeno. Če pogledamo sporočilo in vse fact-sheete, ki k njemu Eh, sodijo, se dejansko vprašamo o prihodnosti programa o eh, kreativni Evropi. Če to berem, se zdi, kot da bi priprava programa za spodbujanje kulture in kreativnih in industrije in nadaljni program za medije pripravljala. Ali moramo to potem razumeti tako, da komisija razmišlja o tem, da bi se oba dela um, programa Kreativne Evrope znova delila na vidik bolj audiovizualne uh, področja in uh, kreativnega področja. Tukaj govorite o programu Erasmusa, ne govorite ne govorite pa za sredstva v programu eh, Kreativne Evrope oziroma kakšna naj bi bila sredstva v morebiti novih dveh delnih programih. Če lahko poveste kaj več o tem, v kakšni smeri v tem primeru razmišlja komisija. Gospod Navračič, eh, beseda je vaša. Prosim vas, da skušate na vsa ta številna odgovor, vprašanja odgovoriti v petih minutah, čeprav se zavedam, da je to težko. I will be very disciplined just to just to leave more more time for for the next round. Ja seveda bom poskusil tako da bo še več časa za druga vprašanja potem. Še vedno se pripravljamo na prvi predlog večletnega finančnega okvira. Seveda stališča se spreminjajo, ampak mislim, da obstaja splošno soglasje o tem, da bomo bolj finančno podpirali Erasmus. Tudi na socialnem vrhu v Gütenbergu so to številni podprli, tudi države članice. In mislim, da je to zelo pomembno. Ker vi ste tukaj, mislim, da naravni zaveznik, torej se zanaša tudi na vas pri tem, torej sam se borim za več denarja za Erasmus, ker imamo ambiciozne cilje. Prav tako želimo razširiti in podaljšati eh, uporabo Erasmus Plusa tudi na druge družbene skupine. Eh, na prikrajšane osebe in podobno. Želimo iti torej niže po socialnem statusu, želimo pritegniti in vključiti tudi tiste, ki niso ravno iz višjega srednjega razreda, ampak naprimer iz srednjega ali pa nižjega srednjega razreda in tako dalje. Erasmus Plus je ja, za mobilnost, ampak tudi um, za socialno vključevanje je to pomemben mehanizem. Zato želimo Erasmus Plus bolj široko vključiti v to širšo sliko, tako da bodo mladi iz prikrajšanih območij dobili več priložnosti. Ja, želimo dati uh, eh, naprimer, možnost tudi uh, študentov srednje šole, um, da se vključijo to potem v kombinaciji z e-usposabljanjem. To je zelo dober program za usposabljanje, ampak um, želimo ponovno vključiti tudi mobilnost in pa programe za srednje šole. Potem pa lažne novice in pa ta digitalna subkultura. No, gledajte, pogovarjali smo se o tem, kako pomagati državam in pa izobraževalnim ustanovam pri tem, kako ljudi učijo kritičnega razmišljanja, kajti ravno kritično razmišljanje je eden izmed najboljših orodij, eden izmed najboljših orodij proti takšnim lažnim novicam. Torej, takšno kritično razmišljanje moramo vključiti v izobraževalne programe, v formalno in neformalno izobraževanje. To je pomembno. Tukaj lahko uporabljamo običajne politične instrumente in prav tako organiziramo delavnice, skupine, spodbujamo najboljše prakse za države članice in tako dalje. Vse skozi se zelo trudimo, da bi tukaj če več storili. Torej, da bi rešili ta problem lažnih novic in pa da bi tudi učili ljudi kritičnega razmišljanja. Potem ustvarjanje industrije. To je zelo pomembno vprašanje. Skupaj z reformo področja avtorskih pravic mislim, da lahko strimo več za to, da torej, vzpostavimo te ustvarjanje industrije in pa da pomagamo akterjem na tem področju, da uh, oblikujejo svoje podjetja. Potem smo ravno predstavili pregled trenutnih ukrepov in preteklih ukrepov. V tem poročilu smo oblikovali seznam ukrepov za spodbujanje inovacij, potem za digitalizacijo ustvarjalnih industrij, potem dostop do znanosti, veščine za mlade, nagrade ter pa kultura kot del evropske dediščine. Vse to smo vključili. Sedaj snujemo koncepte za to, da bi vzpostavili strategijo za ustvarjalne industrije. Ampak to je nekako ravno na križišču med uh, industrijsko in pa kulturno politiko, nekje na pol. In včasih prihaja do proteslovi, do napetosti med različnimi akterji. Sveda mi pa si želimo čim bolj celostnega okvira, ki bo vključeval vse na področju ustvarjalnih industrij. Ampak kot rečeno, veliko napetosti za to, kar počasi napredujemo, ampak upam, da bomo lahko storili več v prihodnosti, torej predvsem tudi za te kulturne um, ustvarjalne industrije. Potem Evropske solidarnostne enote. V svetu smo dosegli splošni pristop, kar pomeni, da to je velik korak naprej upam, da bomo v trilogu prišli do dobrih kompromisov. Nekaj je vendar je polemičnih vprašanj. Tudi Evropski parlament je to že omenil, pa tudi svet, naprimer geografski doseg in podobno. Smo pa odprti do kompromisov in bomo poskušali torej, doseči te kompromise tudi v prihodnosti in upam, da bomo čim prej zaključili trialoge ko pridemo do te faze. Uh, naslednje leto bo leto Evropske kulturne dediščine. To je odlična priložnost, da to ponovno odkrimo v Evropi. Zato bi se rad osredotočil na lokalna in pa regionalna prizadevanja. Kaj ti elementi kulturne dediščine so ravno na lokalni ravni? Mi se med seboj sploh ne poznamo. Ne vem, nek španec, naprimer, ne ve, kaj je kultura v Bolgariji. Veliko je pomembnih tradicij, ki smo med seboj povezani, pa včasih sploh ne vemo, to pa to je del skupne dediščine v Evropi. Med nami vsemi obstaja veliko skupnih točk in te moramo prepoznati in ponovno odkriti. Moramo odkriti to dediščino, moramo prikazati elemente eden drugemu za nas, za prihodnost in pa za druge skupnosti. Kot rečeno, to naslednje leto bo leto dediščine in mislim, da je prav, da se osredotočimo na lokalno plat. Mislim, da bo to odlična priložnost za lokalne skupnosti, da izkoristijo te potencijale. Potem evropska identiteta. No, ja, seveda naše besedilo s tem v zvezi je precej splošno, kajti evropska identiteta je nek splošen okvir. Tukaj je več plasti identitete, naprimer lokalna identiteta je nekaj zelo specifičnega, potem regionalna je že manj eh, specifična, bolj splošna, potem nacionalna še bolj splošna in evropska identiteta je pa sploh zelo splošen okvir za vse nas. Sicer ne morem točno reči, to pa to je evropska identiteta, nima konkretne opredelitve, ampak. naprimer, ne moremo definirati življenja, naprimer, ali pa smrti, to ne more biti splošen pojem. Prav tako ne moremo identificirati, opredeliti evropske identitete, jo pa čutimo. Čutimo to medsebojno solidarnost. Če vidimo, naprimer, stavbe v Grči, se nam zdi, kot da nam je to od nekje znano. In seveda imajo tudi junake evropske identitete. Aristotel ni samo za Grke, ampak za evropejce junak. Veliko je zgodovinskih osebnosti ali pa stavb, eh, otepljivih, neotepljivih stvari, potem ne vem, eh, antična Grčija in tako dalje. Glede, antična grška kultura, to ni samo grška kultura, ampak tudi evropska kultura za vse nas. To so elementi evropske identitete. pri vsem tem bom poskušal vključiti čim več elementov, upam, da bo ta identiteta vključujoča, ampak potrebujem pa neko podlago, neko skupno hrbtenico. To, naprimer, je naša skupna dediščina in zato mislim, da je to Evropsko leto dediščine zelo pomembno. Potem ja, težave pri izobraževanju in pa vrčevanje, zategovanje pasu pri vlaganju v izobraževanje. Ja, res, Evropa tukaj zaostaja, azijske in tiho oceanske države. Te pa ameriške države so tukaj pred nami, pri vlaganju v izobraževanje. Vedno osnova podarjamo, kako zelo pomembno je več vlagati v izobraževanje in bolj pametno vlagati. Kajti več denarja samo po sebi ni dovolj. Moramo bolj pametno vlagati v izobraževanje. Prav zato smo torej organizirali ta vrh za izobraževanje. Tudi naložbe v izobraževanje bodo pomembna tema. Uh, želimo informirati uh, vse relevantne akterje, tudi ministre, ki so pristojni za to, tako da vsi bolj pametno vlagamo v to področje izobraževanja. Potem pa še osnovne veščine. Ne gre samo za tehnične veščine in spretnosti. Seveda, te so zelo pomembne, ampak niso vse. Tukaj bi se navezal na vaše pripombe. Mislim, da osnovne um, družbene veščine ali pa tudi pismenost, naprimer, so včasih problematične. Vsak peti evropejec ima težave s pismenostjo in vsak četrti z um, digitalno numerično pismenostjo. Mislim, da je prav, da šole to učijo. Ampak najprej osnovne veščine, digitalne veščine pridejo na vrsto še lepo znaje. Najprej moramo naučiti ljudi tradicionalne veščine. Pa tudi so, socialne, torej družbene spretnosti so zelo pomembne. Sveda, družba se vse skozi spremenja. Zato morajo šole nečisto naučiti eh, študente in pa učence. Torej, naprimer, da ti delajo skupaj v ekipi, v skupini, da dosežejo soglasje, kompromis, potem, da jim pomagamo pri razreševanju težavnih situacij in tako dalje. Šole zato morajo mlade naučiti določenih družbenih veščin. Te naj bi sicer naučili v družinah, običajno naj bi to bilo tako, ampak sedaj mislim, da vloga mora bolj um, tudi pripasti šolam. Potem pa še digitalno za kulturo in pa strategijo. Sedaj torej imamo Erasmus brez um, papirja, sedajska kartica e, in pa Emrak. Tukaj želim predvsem spodbujati elektronsko izmenjavo podatkov med univerzami, glede študentov. In cilj tega projekta je, da bi okrepili pozitivne rezultate pri teh projektih, tako da bi lahko mladi odšli v drugo državo in pa da bi si lažje izmenjavali podatke med univerzami glede teh izmenjav mislim, da bi to lahko potekalo preko mobilne aplikacije, fizične, digitalne kartice ali pa kakšne kode. Trenutno poteka delo na tem področju, da bi zaključili prvo fazo pilotnega testiranja v okviru teh treh Erasmus Plus programov in pa da upravimo e-kartico, ki bo v skladu z IDS standardi, tako da bomo to lahko izmenjali med vsemi univerzami po Evropi. Potem pa še digitalno za kulturo. Uh, to je strategija, ki združuje kulturo in pa digitalni element. In tukaj imamo šest ciljev. Kot prvo, to, da zagotovimo bolj demokratičen dostop do kulture, kot drugo, spodbujanje tržene eh, in prepoznavanje kulture dedične, potem naprej. Tretje, to, da damo digitalni distribuciji in pa prepoznavanju več možnosti, potem eh, spodbuja talentov, potem uh, da se kulturnim MSP-jem pomaga pri dostopu do financiranja in pa naprej, da ukrepimo mednarodno sodelovanje. Pa še nekaj. Torej, digitalna in pa tradicionalna plat bi, bila, eh, bi bili lahko bolje povezani. Torej, leta 2014, veste, kaj se je zgodilo eh, z eh, mojo funkcijo, imeli smo določene težave. Sedaj upam, da bo naslednji komisar manj problematičen, kot pa sem jaz. In zato upam, da boste lahko um, povezali ta dva dela in torej bomo lahko začeli s to poroko prihodnosti, ko bo komisar manj problematičen, kot sem pa jaz. Najlepša hvala. Ja, besedilo komisije sem sama razumela tako, da naj bi oba dela programa spet ločili, ampak če pa je drugače, je tudi v redu. Prav? Zdaj se lahko lotimo drugega kroga. No, to je bilo pet najdaljših minut v mojem življenju, ampak res je bilo treba odgovoriti na številna vprašanja in to uh, podrobno, tako da je že prav, da smo prisluhnili komisarju. Zdaj je še nekaj eh, članov prosilo za besedo. Uh, Frau Šorova, uh, Herr Venta, Herr Nikov in Frau Libačka. In Herr Sver. Hm? Strojevski sem rekla. Prav. To bo zdaj drugi krok razprave. Prosim vas, da se držite časa ene minute, da bo potem še komisar imel na voljo dovolj časa in bo lahko ustrezno odgovoril na vsa vprašanja. Gospod Stojevski. Chciałem zapytać o Brexit. Wiem, że negocjacje brexitowe przebiegają. Hvala lepa. Imam vprašanje v zvezi z Brexitom. Vem, da pogajanja o Brexitu tečejo izjemno počasi, so pa zelo pomembna tudi, kar se tiče programa Erasmus. Vemo, kako je s šolstvom v Veliki Britaniji. Trikrat toliko študentov študira v Veliki Britaniji kot druge po Evropi in to s pomočjo programa Erasmus. Tako da imam vprašanje na tem mestu. Se to da kako nadzirati, kako, zagot, kako boste zagotovili kontinuiteto na tem področju in kako boste zagotovili kontinuiteto prispevkov? Potem pa še vprašanje avtorskega prava. Eh, veste, da imamo sklenjene številne pogodbe z Veliko Britanijo glede zavrvanj, glede umetnin. Bomo imeli možnost na koncu pogajanj o Brexitu nekako zavarovati ta področja. Sam bi si želel, da se pogodbe na področju kulture nadaljujejo. Hvala lepa, Julie Ward. Uh, Najlepša hvala. Moram reči, da sem nekoliko razočarana, ker šest glavnih predlogov v zvezi s politikami, ki jih je pripravila komisija, ne vsebujejo neke pobude, da bi spodbujali umetnost eh, v družbi. Torej, kar se tiče participativne umetnosti oziroma umetnikov, ki še le pričenjajo, ki se še le podajo po svojih ustvarjalnih poteh, ki morajo eksperimentirati in prevzeti nas tudi določena tveganja. Prihaja Evropsko leto kulturne dediščine in mislim, da moramo zagotoviti, da se bomo osredotočali tudi na našo manj slavno preteklost, na našo bolj težavno dediščino. To se dogaja predvsem v času, ko se raznolike skupnosti čutijo pod pritiskom, uh, izkušajo rasizem in islamofobijo. Evropska dediščina je nekako utemeljena na judovsko-krščanskem izročilu, ampak s tem zanikamo islamsko izročilo in eh, številne dosežke na področju matematike in astronomije, recimo, ki so jih dosegli tam. Prosila bi komisarja, da se udeleži sestanka, kjer bodo predstavljeni številni izumi. Kar se pa tiče Brexita, mladi so zaradi tega zgroženi. Nekateri izmed njih so danes z nami in res bi radi ohranili stike z drugimi evropskimi vrstniki. Hvala, gospa Šojdrova. Najlepša hvala. Hvala gospodu komisarju za predstavitev, ki jo je podal. Za vas imam informacije v zvezi z Evropsko solidarnostno enoto. Zdaj se pogajamo o predlogu uredbe, ampak poročevalca danes ni z nami. Res se trudimo po najboljših močeh, da bi sodelovali in dosegli hiter napredek. Približno 200 predlogov sprememb je bilo uloženih za osnutek poročila. Gre pa v glavnem za dvoje. Sveža sredstva za nov program, kot ste omenjali že vi sami, Poleg tega pa ne bi želeli izgubiti tistega, kar je že bilo doseženo v Evropski prostovoljni službi. Prostovoljstvo mora še vnaprej ostati vrednota in treba je zagotoviti cilje in načela tega novega programa, ki bodo upoštevali tudi to, tudi v samem naslovu oziroma imenu enote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 Hvala za pobudo za začetek. Zanima pa me, kako bo Evropska komisija zagotovila, da se bodo vključili tudi prikrajšani. Zanima me, kaj lahko Evropska komisija stori, da bo sporazum o matchmixing pričel veljati. Uh, Komisija je tudi napovedala že pred nekaj časa eh, določene stvari v zvezi z Black Box. Kaj se je zgodilo na tem področju? Ja. Hvala lepa, Hendikov. A, um, gospodin komisar, iskam, da bogodarja za vaše prisustvo danes tukaj. Eh, moj vprašanje je svrzan s. Hvala, hvala lepa za vašo prisotnost. Ima vprašanje glede priznavanja spretnosti iz prostovoljnih programov. O, imamo Evropske solidarnostne enote. Ali boste tukaj priznavali kvalifikacije iz različnih sistemov, tudi iz neuradnih programov? Um, torej, mislim, da naj bi države to vzpostavile do konca leta 2018 po predlogu komisije. Mislim, da ste v evropskih programih za prostovoljce um, želi vključiti um, mlade, ampak mislim, da to zaenkrat ni bilo zadosti storjeno. Potem naprej. Tudi kriteriji za nove pobude. Mislim, da niso v redu. V bistvu se upošteva samo količina, ne pa tudi kakovosti. Hvala. Vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. Gospod Zamitimiš. Hvala lepa. Hvala gospodu komisarju, da se je lahko odeležil današnjega sestanka. Naša kulturna dediščina nedvomno vpliva na naša vsakodnevna življenja. Malta to še posebej čuti, saj bo naša prestolnica Valeta kulturna prestolnica Evrope in to bo sopadalo tudi z Evropskim letom kulturne dediščine. Zdaj pa še moje vprašanje. Vesel sem bil, da ste omenjali razvoj kritičnih veščin oziroma veščin kritičnega razmišljanja. Omenjali ste tudi medijsko pismenost kot način, kako se boriti proti lažnim novicam. Treba se je naučiti novih metod za upravo novih digitalnih sistemov. Pa še eno vprašanje kako dobro je komisija pripravljena na hiter napredek, ki ga bomo nedvomno doživeli na področju umetne inteligence. Treba se je držati naših vrednot, človekovih pravic, identitete, dostojanstva. Vse to je treba vključiti v naše izobraževalne sisteme, kajti če teh vrednot ne poudarjamo dovolj dobro, potem bomo res izpustili marsikaj tistega, kar je v naših izobraževalnih sistemih zares pomembno pričakovala. Lepa gospa Libačka. Bardzo dziękuję. Panie komisarzu, bardzo... Hvala lepa. Gospod komisar, za začetek najlepša hvala za vse informacije, ki ste nam jih predstavili. Jasno lahko opažamo, da je izobraževanje zagotovo izjemno pomembna tema. Par vprašanj imam. Dejali ste, da je treba razširiti krog tistih, ki sodelujejo, tudi na tiste, ki so prikrajšani. Zanima pa me, kako se bo vse skupaj izvajalo in kako bo to povezano z izplačevanjem sredstev. Ne more si vsak privoščiti vsega tega. Zanima me tudi, recimo, če gre za mobilnost, kako se upoštevajo stroški življenja v drugi državi državi in kako bi izboljšali delež učiteljev, ki uporabljajo program Erasmus. Če ne bo učiteljev, se vse skupaj ne bo razvijalo. Potem pa še ljudje, ki so vključeni v neformalno vseživljensko izobraževanje. Kako upoštevati to? In potem še tretjič, evropski akademski prostor od bolonskega sistema že imamo določene postopke tudi na tem področju. To je treba upoštevati. Gospa Boško. Hvala lepa. Zelo sem vesela, da ste že izvedli določene korake oziroma da se ti izvajajo v tem trenutku za vzajemno priznavanje univerzitetnih in drugih visokošolskih diplom. To je pomemben korak naprej. Rada bi vas opozorila tudi na dejstvo, da naj bi komisija zdaj imela za cilj, da bi do leta 2025 učenci morali govoriti dva dodatna tuja jezika, poleg svojega maternega. To je še posebej pomembno, predvsem, ko obravnavamo manjšine. Pravzaprav je to tudi podlaga za sodelovanje in so obstoj, dejstvo, da govorimo jezike drug drugega. Potem pa imam še eno vprašanje. Države vzhodnega partnerstva tudi sodelujejo v nekaterih programih, imam prav. In zanima me, če se bo to še širilo, kako boste vključili države vzhodnega partnerstva v različne programe. Ja, sem morala počakati, da so mi tolmači do konca prevedli celoten prispevek. In še kolega Zver kot zadnji. <clears throat> Hvala komisarju, da se je ponovno držil uh, eh, seje odbora in široko poročal. Definitivno vodi najboljši resor v komisiji. Eh, ne bi govoril o Erasmus Plusu, ki ni časa. Obzoril bi le na to, da sem v svojem poročilu o eh, študiju nadaljavo eh, predlagal, da bi Evropska komisija pripravila eno digitalno platformo, nek software, ki bi ga potem ponudila izvajalcem izobraževanja. Eh, to se mi zdi pomembno, ker so odprti eh, eh, viri, resursi, torej online študij vedno bolj pomemben in bo v perspektivi pridobival v primerjavi z knjigo in s klasičnim načinom študija in seveda s klasičnimi viri. Eh, torej to se mi zdi izjemno pomembno da bi komisija prevzela pobudo iniciativo in predlagala oziroma oblikovala eh, eh, eno tako digitalno platformo ki bi jo potem zastonj ponudila izvajalcem. najlepša hvala gospod komisar Znova dobite besedo, da boste lahko odgovorili na številna vprašanja, ki smo jih slišali še v tem krogu in ki, kot veste, so nam res pri srcu oziroma so nam zelo pomembna. Izvolite. Najlepša hvala. Kar se tiče Brexita, ne morem izreči nekih uh, končnih zaključkov, vse je odvisno od pogajalcev, marsikaj se bo še spremenilo tako, da ne moremo vedeti, kaj nam bodo prinesla pogajanja. Bomo videli. Ampak, tako kot je zapisano v pogodbi, ima Združeno kraljestvo še vedno svoje pravice v Evropski uniji. Še vedno so del programa Erasmus, in vsi lahko izkoristijo priložnost za študij v Združenem kraljestvu na njihovih univerzah. Dokler seveda ne bo Združeno kraljestvo povsem zakonito in dokončno izstopilo iz Evropske unije. Potem pa bomo videli, kakšni bodo sklepi, ki jih bodo prinesla pogajanja. Kar se tiče avtorskih pravic, to je zelo legitimno vprašanje. Uh, kaj se bo torej zgodilo po reformi avtorskega prava, ko bo ta pričela veljati, ampak zaenkrat še nismo tam. Mislim, da je bilo vloženih več kot tisoč predlogov sprememb v Evropskem parlamentu samo glede reforme avtorskega prava, tako da je pred nami res še dolga pot. Ne vemo niti, ali bo parlament potrdil reformo avtorskega prava, ker mm, procesi tečejo zelo počasi, so izjemno zapleteni, je veliko vzajemnega interesa na obeh stranih, ampak tudi veliko predlogov sprememb. Pravna gotovost bo vsekakor prišla, tako kot v drugih primerjih, ko bodo pravni instrumenti pričeli veljati. Imeli bomo sistem sankcioniranja in vseh drugih varoval, ki bodo prinesla pravno gotovost v novi situaciji ampak eh, zaenkrat te točke še nismo dosegli. Umetnost eh, v sami družbi, kako ji pomagati, to se trudimo doseči z ustvarjalno Evropo. Ampak Evropa je preprosto prevelika. In eh, ne moremo financirati vsega, kar se dogaja v družbi, tudi ko gre za šport, je obveznost, eh, so naloge tudi na plečih lokalnih, regionalnih in nacionalnih skupnosti. Evropska unija že lahko zagotovi določena sredstva. Ampak to je le nekakšen okvir oziroma dopolnilo finančne podpore, ki jo morate zagotoviti vi. Mi lahko umetnikom pomagamo, da odpotujejo v tujino, da financiramo čezmejno sodelovanje in da jim pomagamo pri tem, da so bolj mobilni. To je tista evropska razsežnost. Drugače pa vedno znova prihaja do težav pri majhnih projektih, ker je Evropa preprosto prevelika, da bi lahko financirali čisto vse majhne projekte. E, tako da podpiramo do neke ravni čezmejno sodelovanje, ampak mislim, da je naloga za financiranje takšnih majhnih projektov v družbi predvsem obveznost lokalnih in regionalnih organov. Ne bi rad dal vtisa, da je evropska kulturna dediščina do neke mere ekskluzivna in da izključuje vplive in stike ter interakcije z drugimi kulturami. Imamo recimo Bosno, ki je v Evropi. Tam je muslimanska skupnost, ki ni le izjemno pomemben, in nepogrešljiv del v skupnostih te države, je tudi izjemno stara skupnost. Več kot 500 let že obstajajo uh, v tej državi. In mislim, da je za uh, prebivalce Bosne in Hercegovine, pa tudi Hrvaške, povsem mm, smiselno, da tudi muslimansko izročilo vključijo v svoje judovsko-krščansko izročilo. Uh, Lahko se seveda pogovarjamo o različnih vplivih, eh, ki so jih prinesle druge kulture v Evropo in njeno kulturno dediščino, ampak zdaj bi res rad zagotovil priložnost lokalnim skupnostim, da se soočijo s svojo slavno ali manj slavno kulturno dediščino. In to je naloga za lokalno skupnost, glede na to, kako močna je. In tam se lahko potem pogovarjajo o vseh opremljivih in neopremljivih delih kulturne dediščine. Ja, da so mladi eh, res besni zaradi Brexita, je ja, to je bila odločitev Združnega kraljestva, ne naša. Verjamem, da so besni, tudi mi smo bili besni, ko smo slišali za to odločitev, ampak je pa to legitimna odločitev. Yes, ja, tudi niso vsi mladi uh, ne čutijo enako. Pa tudi nekateri malo manj mladi so prav tako besni zaradi britanskih odločitev. Ampak tako pa če. Kako podpirati invalide v športu? obstajajo projekti Erasmus, ki podpirajo tudi športne dejavnosti, športne klube in ki skušajo doseči socialno vključenost invalidov. Ja, predal sem tri nagrade oziroma podelil sem tri nagrade sinoči, res je. Ena je bila namenjena predvsem eh, temu, da se vključujejo tudi invalidi v športno življenje. Match fixing, torej nameščanje rezultatov na tekmah. Žal glede tega nimam novih informacij, to je obtičalo v svetu. dobro upravljanje v športu in zaveza v zvezi s tem. 45 športnih organizacij je to zavezo podpisalo doslej in eh, nove organizacije vedno znova vabimo, naj se tak, tej zavezi oziroma izjavi pridružijo. Potem še Evropska solidarnostna enota. Merila so posebej enaka kot pri Evropski prostovoljni službi. Evropska solidarnostna enota bo imela svoj ločen proračun in pravno podlago, kar je že po mojem dobra podlaga za stabilno prihodnost. Vse to je imela prej tudi Evropska prostovoljna služba. Imela bo torej več sredstev, stabilnejšo pravno podlago, mislim na solidarnostno enoto in to je dobro za vse. Umetna inteligenca in vrednote v izobraževanju. Strinjam se z vami, to je zelo pomembno. Pravkar pripravljamo sporočilo v zvezi z vrednotami v izobraževanju. Saj današnji časi kažejo, kako pomembno je vse to. Če želite bolj enotno družbo v Evropski uniji, potem je to treba utemeliti in zgraditi na vrednotah, skupnih vrednotah, po mojem mnenju. Umetna inteligenca pa je izjemno zapleteno vprašanje, ker se vse skupaj nenehno spreminja, vedno znova prihaja do novih inovacij in izobraževanje že skuša slediti tako hitremu tempu tehnološkega razvoja in inovacij, ampak ena izmed največjih težav je okorelost oziroma. Ne prilagodljivost, neprožnost izobraževalnih sistemov, tako da bi to radi prilagodili in se osredotočali na spretnosti in veščine, ki lahko koristijo mladim, da se bodo ti lahko lažje prilagajali na vse inovacije, ki prihajajo. Skupine, ki so prikrajšene na področju izobraževanja oziroma so v slabšem položaju, Erasmus Plus skušamo uporabljati tudi za te namene. Uh, Radi bi razširili socialno področje uporabe in vključili še več prikrajšanih skupin v programe Erasmus. Tako da se glede tega posem strinjam z vami. Erasmus je izjemno pomembna schema za mobilnost študentov v srednji Evropi, v jugovzhodni Evropi, predvsem je to že kar nekakšna skupna velika družina. Ja, eh, ministersko zasedanje bo potekalo maja v Parizu in takrat bomo res lahko razmislili, kakšna je trenutna situacija. Evropsko področje izobraževanja je v tem trenutku omejeno le na evropske države, ampak geografski domet Erasmusa plus pa presega meje Evrope. Tako da lahko Erasmus plus že uporabimo kot instrument tudi v te namene. Hvala lepa. Fien, fien, Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala, da ste danes podali tako celovite in natančne odgovore. Mislim, da je bila to izjemno koristna izmenjava mnen in mislim, da nas bodo številne te točke spremljale še v številnih prihodnih razpravah do konca našega eh, sklica oziroma mandata. Treba bo še razmišljati o programu Erasmus, o programu Stvarjalna Evropa, o podkrepljenosti teh programov sredstvi in na tem mestu bi vas še enkrat zaprosila oziroma spomnila na našo željo, da je treba predloge, ki govorijo o prihodnosti programov, treba predložiti čim prej, tako da bomo imeli na voljo dovolj časa še v tem zakonodajnem obdobju podati svoje vsaj začetne prispevke kot parlament, da bomo lahko zagotovili vsaj prvo obravnavo predlogov, da potem prihodni sklic ne bo pričenjal vsega obravnavati povsem od začetka, ker je treba najprej spolniti določena pravila. Vem, da je to težavno, komisar Oettinger, se je tudi dogovoril s parlamentom, da bodo številke zneski predloženi šele maja. Kljub vsemu pa smo tudi prejšnjič se že pogajali do samega konca, skoraj brez natančnih številk, ker gre tudi za strukturo programov, predvsem pri ustvarjalni Evropi. Tako da se treba pogovoriti, kateri deli bodo delovali, kako, kako visok bo eh, procentualni delež, eh, kako visoko bodo zastavljeni cilji oziroma prgovi ponekod. In mislim, da se lahko marsičem pogovorimo brez natančnih številk. Tako da bi vam res še enkrat posredovala našo iskreno željo, da nam čim prej predložite predloge za te programe, kljub temu, da pogajanja o novem večletnem finančnem okviru še ne tečejo. Tako da bomo imeli priložnost naše delo izvajati ustrezno, da bomo lahko izpolnjevali naše obveznosti in ne bomo prihodnjemu sklicu potem prepustili nečesa, pri čemer bodo morali vse začeti od samega začetka. Tako da res še enkrat najlepša hvala, da ste bili z nami, da ste si vzeli toliko časa. Vsekakor bomo eh, nenehno v stikih, imeli bomo konstruktivni dialog, kot se to tako lepo reče, in se o z vami pogovarjali še o vseh teh temah tudi vnaprej. Hvala. Thank you. Thank you. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.

we wait a few minutes for some members uh, who will come back. Bomo par trenutkov počakali, da se nam pridružijo še vsi tisti, ki so morda zapustili dvorano za hiter odmor, da gredo na WC ali kam drugam, pa se nam bodo potem spet pridružili. So, ich denke, wir sollten. Jaz pa mislim, da bi že kar morali začeti. Čas eh, je tudi omejen in nas že malo priganja. Pozdravljeni na drugem delu današnjega zasedanja. Upam, da bodo vsi tisti, ki so za hip stopili iz dvorane, da se bodo kmalo vrnili. Kot veste, je predsednik Tajani s podporo konference predsednikov predlagal, da bi ta teden posvetili Afriki in organizirali tako imenovani Afriški teden v parlamentu in da bi še izboljšali prepoznavnost Evropskega parlamenta pred vrhom Afrika EU, ki bo potekal v Abidžanu 29. in 30. novembra. Vsi odbori so prejeli poziv, da sodelujejo v okviru Afriškega tedna in da posvetijo na enem izmed sestankov svojega odbora vsaj eno posebno točko tematiki odnosov med EU in Afriko. Danes imamo priložnost organizirati in prisluhniti izmenjavi mnen z, pred, z afriškimi predstavniki o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in političnega dojstvovanja mladih. Lahko bomo danes prisluhnili prispevkom komisije UNESCO, Evropskega foruma mladih in seveda tudi afriških predstavnikov. Preden dam besedo prvemu govorcu, bi najprej prisrčno pozdravila naše goste. Gre za delegacijo vse afriškega parlamenta, ki je pri nas na obisku ta teden, in delegacijo nigerijske nacionalne skupščine. Uh, Res me veseli, da ste se nam lahko pridružili na današnjem sestanku in upamo, da bodo današnje razprave koristne tudi za vaše delo v prihodnosti. Za začetek bomo pa lahko prisluhnili predstavitvi Evropske komisije. Gospa Morel je vodja enote generalnega direktorata EAK za mednarodno sodelovanje in predstavila nam bo pregled novih impulzov, novih pobud med, eh, pri partnerstvu med Afriko in EU, kjer naj bi zagotovili še več povezav na področju izobraževanja med vsemi partnerji. Gospa Morel, deset minut imate na voljo, potem pa bomo dali besedo še drugim gostom, ki jih bom potem tudi predstavila, ampak za začetek pa gospa Morel. Hvala lepa, izvolite besede vaše in lepo, da ste z nami. Uh, Najlepša hvala, da ste nam omogočili predstaviti delovanje komisije na področju še zlasti izobraževanja in kulture z Afriko. To sodelovanje ni nič novega, z Afriko sodelujemo že več desetletij. Še zlasti pa bom govorila o vlogi, ki jo Afrika igra v programu Erasmus. Torej, veliko bom govorila o visokošolskem izobraževanju, hkrati pa bi želela pojasniti, kaj počne ta Evropska unija in Evropska komisija na področju primarnega, sekundarnega izobraževanja in dela z mladimi, mladinskega dela. Preden eh, povem, naj povem eh, vse to, naj omenim prednostne naloge v našem partnerstvu z Afriko. Vidite, da so ta področja zelo močno povezana med seboj. Seveda želimo vlagati v upravljanje, da imeli dobro upravljanje, dobro vladavino prava v Afriki. Želimo eh, preprečevati konflikte, obvladovati krize, še preden se zgodijo. Eh, želimo omogočati trajnostni razvoj. Seveda želimo upravljati tudi migracije in mobilnosti, za kar potrebujemo močne viščine in močno, trdno izobražene ljudi. Vse to so torej prioritete, eh, ki izhajajo iz partnerstva z Afriko in so medsebojno močno povezane. Evropska unija je največja donatorica na področju izobraževanja v Afriki in ta podpora se predvsem izvaja v obliki proračunske pomoči številnim afriškim državam trenutno je 29 afriških držav uh, opredelilo izobraževanje kot glavno prioriteto, ko gre za podporo, ki jo prejemajo iz Evropske unije. Evropska unija je uložila oziroma načrtuje, da bi uložila skoraj da 1,4 milijarde evrov na prihodnem programskem obdobju za podporo primarnega in sekundarnega izobraževanja, še zlasti v uh, Eh, ranljivih skupinah, eh, med mladimi za eh, invalidi, potem pri omogočanju dostopa za izobraževanje deklic in manjšin. Številni mladi afričani trenutno ne zaključijo sekundarnega izobraževanja, če pa že, pa ne dosegajo nameravane ravni veščin in znanja. Poleg tega, da zagotavlja proračunsko podpor, Evropska unija tudi finančno prispeva k številnim pobudam na tem področju, naprimer uh, partnerstvo za zadrževanje Evropske svetovne banke. Ta je uh, namenjena razseljenim osebam in beguncem v Afriki. Zdaj pa bi se želela osredotočiti še zlasti na Erasmus. Afrika, od, uh, začetka trenutnega programskega obdobja deluje kot pomembna partnerica v programu Erasmus, zato bi rada povedala, kaj počnemo na področju visokošolskega izobraževanja v okviru Erasmusa. Torej imamo različne načine za vključevanje afriških univerz. Menimo, da je zelo pomembno, da so afriške univerze del mednarodne akademske mreže, mednarodne raziskovalne mreže in ni prav, da bi bile ob strani teh mrež in menimo, da je Erasmus Plus zelo močan instrument v tej smeri. Z njim lahko vključujemo afriške univerze, vsa ta omrežja in tudi velik interes za to obstaja tako na afriški kot tudi evropski strani. Trenutno je zamisel ta, da bi izboljšali kakovost izobraževanja, da bi izboljšali tudi privlačnost eh, afriških univerz in namreč tako, da se razvijajo izobraževalni programi, ki so više kakovosti in so tudi bolj relevantni in odzivni na potrebe na trgu dela. Hkrati pa je treba odpreti univerze eh, svetu dela in družbam nasploh trenutna moba, mobilnost znotraj Erasmusa, kot je, jo poznamo v Evropi, je bila odprta svetu leta 2014, torej vključujoč Afriko in od tlej, torej od leta 2015 smo uh, uh, financirali 10 tisoč mobilnosti in ponudili. Uh, štipendije afriškim študentom, eh, osebju in tudi profesorjem, ki so prišli v Evropo. Hkrati pa pošiljamo naše eh, doktorante, pa tudi profesore v Afriko. Torej, Tukaj smo dosegli 10 tisoč tovrstnih primerov mobilnosti in upamo, da bomo do konca naslednjega eh, trenutnega programskega obdobja to številko podvojili. Erasmus Plus je torej osredotočen na mobilnost med Evropo in Afriko. Hkrati pa imamo ob tem še tudi program mobilnosti znotraj eh, Afrike, Intra-Africa Mobility Program. In ta program se osredotoča na razvoj schem mobilnosti znotraj Afrike, kajti afriške države nam pravijo, da je seveda pomembno zanje, da razvijajo sodelovanje in mreže z Evropi, vendar da morajo tudi med sabo okrepiti te mreže. Torej, s tem programom smo, vidite tukaj številke, mobilizirali in organizirali mobilnost več kot 800 študentov in uh, skoraj da 200 akademskih delavcev. Um, Erasmus Mundus eh, štipendije so seveda eh, prestižne, namenjamo jih talentiranim študentom, poleg mobilnosti pa ponujamo v okviru Erasmusa Plus tudi financiranje za projekte krepitve zmogljivosti, tako da drž, uh, eh, lahko univerze v Afriki razvijajo močna partnerstva s svojimi evropskimi partnericami. Poleg tega sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja imamo tukaj še dimenzijo mladih pri programu Erasmus Plus in to pomeni, da imajo mladi možnost sodelovati pri projektih izgradnje zmogljivosti in tudi pri eh, projektih mobilnosti. To ne velja zgolj za mlade, temveč tudi za mladinske organizacije. Prav tako izvajamo tako imenovane tuning projekte. Njihov cilj pa je uskladiti različne visokošolske izobraževalne sisteme v Afriki, ne le znotraj Afrike, temveč jih skušamo tudi nekoliko uskladiti in harmonizirati z evropskimi. Na ta način se skuša razviti skupni sistem kreditnih točk, ki bi deloval v Afriki in na ta način bi se olajšalo pripoznavanje veščin za Evropo in tudi okrepila bi se mobilnost vedno vidimo, da je velika ovira neprimerljivost naših kvalifikacij. Torej, to je pomemben vidik dela, ki ga opravljamo v projektih tuninga in tukaj želimo eh, harmonizirati tudi sisteme zagotavljanja kakovosti v Afriki, tako da bi afriške države lahko bolj zaupale v sisteme visokošolskega izobraževanja v drugih afriških državah, kar lahko potem tudi seveda pomaga pri mobilnosti. Pa še nekaj besed bi omenila ukrepo Marijsko-Dlavska kori, to je seveda program, ki je namenjen mobilnosti in usposabljanju raziskovalcev. Afrika trenutno še ne sodeluje v veliki meri. Od začetka trenutnega programskega obdobja smo financirali zgolj 500 afriških eh, raziskovalcev. Vemo pa, da obstaja veliko interesa in pripravljenosti na strani evropskih eh, izobraževalnih oziroma raziskovalnih ustanov, da bi se zagotovila večja mobilnost raziskovalcev na vseh stopnjah eh, njihove karijere za Afriko. Potem imamo tukaj še nekaj prednostnih oziroma tri prednostne projekte, ki smo jih predlagali Afriški uniji. O njih bomo govorili na vrhu naslednji teden. Prvi projekt uh, je tako imenovan uh, Youth Empowerment, torej program opolnomočenja mladih. To je neka vrsta podaljšek pobude Erasmus, ki naj bi odpravil ki naj bi okrepil zmogljivosti mladinskih organizacij v Afriki, tako da bi sodelovali pri mobilnih, mobilnostnih eh, projektih in tudi, eh, ki naj bi okrepil njihove zmogljivosti. Drug vidni projekt je pilotni projekt na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Trenutno se mobilnost osredotoča na visokošolsko izobraževanje, sedaj pa želimo razširiti še na poklicno usposabljanje in izobraževanje, hkrati pa bi želeli okrepiti tudi afriško poglavje, naših uh, študentskih uh, alumni organizacij, torej da se postavi, spostavijo povezave med študenti, ki so uh, študirali v Evropi in njihovimi vrstniki v Evropi. Kajti to so zelo pomembne povezave in uh, na ta način želimo razviti dolgotrajne odnose z Afriko. Uh, Veliko eh, dogodkov smo organizirali pred tem vrhom, naprimer eden od teh je strukturni dialog s študenti in nekdanjimi študenti in ti so pravzaprav pripravili poziv državam članicam, eh, namreč želijo si harmoniziranega sistema visokošolskega izobraževanja, kar bo omogočalo njihovo mobilnost ne le znotraj Evrope, temveč tudi v Afriki in ko enkrat postanejo delavci, bodo na ta način lahko postali tudi bolj mobilni znotraj Afrike. Um, tako da uh, se bodo morda približali malce temu, kar smo razvili v Evropi z vidika mobilnosti študentov, delavcev in eh, izobraževalnih delavcev. Imamo še pripadnika, ki je želel povedati nekaj več o tudi kult, vlogi kulture v Afriki. Evropska komisija je pripravila več projektov na področju kulture, kajti menimo, da so uh, ustvarjalne industrije pomembne pri vplivanju na uh, ustvarjanje delovnih mest. Lahko pomenijo število nova delovna mesta za mlade v Afriki. Temu smo priča na področju kulture, tudi na področju kul, uh, kulturnih industrij vidimo, da tam uh, ženske igrajo pomembno vlogo, to je običajno. Uh, ne le uh, ženske, ampak tudi mladi seveda. Tako da tukaj je naštetih nekaj pobud, ki jih komisija in Evropska unija trenutno financira, projekta in s katerimi želimo nadaljevati tudi v prihodnje. Še zlasti pa bi želela izpostaviti intra-AKP kulturni program, ki pravzaprav odraža program oziroma nekako reflektira program kreativne Evrope v Afriki. Na te točki se bom zaenkrat ustavila, seveda pa bom kasneje odgovorila na vsa vprašanja, ki bi jih imeli. Hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala, gospa Morel. Še veliko posebno veselje pa mi je, da sedaj tukaj pozdravim gospo Amogin, ki je poslanka iz Ugande, hkrati pa tudi je poslanka vseevropskega, vseevafriškega parlamenta, torej je naša sogovornica v Afriki. Gospa Amongin nam bo povedala več o udeležbi mladih v političnem življenju v njeni državi in mislim, da bo to zelo zanimivo tudi za vse nas. To bomo torej lahko slišali sedaj iz prve roke, kako to deluje v uh, Ugandi. Gospa Amongin, tudi vi imate deset minut na voljo in zelo lepo, da ste z nami. Okay, good morning, uh, madam chair. Dobro jutro, gospa predsednica in ostali panelisti in uh, sodelujoči, dober dan. Naj povem, da je moja tema zelo preprosta in upam, da bom lahko izkoristila deset minut na čim boljši način. Sem torej Jacqueline Amongin in sem poslanka iz Ugande, hkrati pa zastopam uh, Ugando v vseafriškem parlamentu in sem predsednica odbora za kmetijstvo, naravne vire in okolje. Toliko zelo nakratko. Ehm, veliko govorimo o udeležbi mladih v politiki. Jaz sem postala parlamentarka pri 24 letih, pravkar sem doštudirala in s tem sem dobila veliko izkušenj na področju zakonodaje. Ampak to ni dovolj. Kar zadeva udeležbo mladih v politiki, moramo povedati, da v Ugandi kot v afriški celuti, celini na splošno igramo pomembno, ključno vlogo pri promoviranju uh, tem, ki se tičejo mladih. V Ugandi imamo politike, ki so bile sprejete za to, da bi poskrbeli za ranljive skupine. V Afriki uh, se na mlade gleda kot na ranljive in z ranljivostjo imamo v mislih tiste, ki nimajo uh, lastnih uh, sredstev, ki ne morejo imeti zavarovanj in to vključuje mlade, ženske, um, invalide in tudi ostarele. V prvotnih fazah, ko sem bila še študentka, smo odigrali temeljno vlogo kot študentska organizacija v Afriški uniji. Sedaj ima, eh, obstaja Afriško mladinsko listino in to je pravzaprav vodilni, glavni dokument, ki spodbuja udeležbo in udejanjanje mladih, eh, dejavnosti mladih državah članicah. 54 člani imamo na afriškem uh, kontinentu in vsaj 38 držav je ratificiralo to listino in jo izvaja. Ta uh, mladinska listina pa omenja vse dejavnosti, ki zadevajo mlade na celini. To vključuje politično udejstvovanje, tudi vplivanje na politiko razlike uh, eh, za mlade v državah članicah in lahko vam dam samo primer Ugande, kajte smo dejansko vzor pri angažiranju in vključevanju mladih v politiko. To je politika odprtih vrat. Po ustavi in tudi s pomočjo spremembe ustave lahko vsak, ki je star 18 let, uh, primeren za kandidata za politično funkcijo. Zato sem na ta način tudi jaz lahko postala eden najmlajših zakonodajalcev, ki je pravzaprav šele zaključil uh, študij. Ta sistem pa je odprt za udeležbo vseh skupin. Lahko uh, zasedete položaj na lokalni, okrajni, nacionalni ravni ali pa mednarodni ravni. In zato, naprimer v Ugandi, tudi ko imamo v vseafriškem oziroma panafriškem, panafriškem uh, parlamentu uh, vidnejše uh, predstavnike in starejše predstavnike. Obstaja tam tudi prostor za tako mlade, kot sem bila jaz, ko sem lahko začela sodelovati pri 24 letih. Starost je postala zgolj številka, kajti to, kar pliva na te, kar pliva na ostarele, vpliva na nas vse. Uh, imamo tudi regionalne gospodarske skupnosti in jaz pravzaprav prihajam iz regionalne gospodarske skupnosti vzhodne Afrike. V tej skupnosti imamo tudi neke vrste usmerjevalni dokument vzhodnoafriško mladinsko listino in ta zelo jasno opredeljuje udeležbo mladih od 18. leta dalje v različnih programih vlade, vključno s politiko. In ta vzhodnoafriška mladinska listina Uh, ima lasten okvir, zahodni uh, afriški del ima tudi svoj okvir. In to se potem prelije v nacionalne programe, kar zadeva udeležbo mladih v politiki. Resnično želim verjeti, da če mladi sodelujajo v politiki, da s tem lahko izražajo svojo starost. Hkrati pa so bolj obveščeni. To poključuje številne procese, ključno z državljanskim opolnomočenjem mladih, tako da se lahko obveščena oseba sama odloči, ali bo sodelovala ali ne. To ne pomeni zgolj, da kandidiraš za neko funkcijo in da si izvoljen. Politična udeležba pomeni tudi, da sodeluješ v vsakodnevnem načrtovanju programov vlade, da vplivaš na stališča vlade in tudi na politike vlade, tako da pravzaprav eh, obravnavaš obravnavaš vidike določene skupine. Da bi mladi torej lahko vplivali na politično udeležbo v državah članicah, je bilo pripravljenih števil, veliko število programov, tako pr, eh, znotraj Afrike, kot tudi v partnerstvu z Evropsko Evropsko, Evropsko unijo. Mislim, da so ti programi zelo pomembni, kajti na ta način eh, so mladi bolj obveščeni o možnostih in lahko bolj vplivajo na politične razsežnosti posamezne države članice. Upam in verjamem, da smo, eh, jaz sem v parlamentu zdaj že 8 let in menim, da smo dejansko vplivali na politično usmeritev, kako se pripravljajo programi za mlade. Včasih eh, mladi niso bili predstavljeni predstavljeni in zastopani. Sedaj pa so mladi izvoljeni v na konkreten sedež, kajti včasih mladi ne morejo konkurirati. Zame so um, volili predstavniki baze v Ugandi, ampak imamo pravzaprav namenska, namenska mesta, namenske položaje, na katere lahko potem mladi imenujejo svoje predstavnike. To velja tudi za lokalne svete. Kaj to pomeni? Če torej ste kuhar, lahko odločate o tem, kaj boste jedli. Če pa ste na nekem uh, zasedanju, pa morate imeti tudi svoj glas. Tako da menim, da če bomo imeli več mladih v kuhinji, da bomo lahko imeli tudi večji vpliv. Afrika govori o agendi 63 in ta bo, bo pomenila več vpliva oziroma učinke za mlade. Moji detki, moj dedek in mam, babica sta že umrla. Tudi moj oče je umrl, ko sem bila stara tri leta. Če bom jaz živela dlje, bom pravzaprav eh, deležna učinkov agende 63. Torej, vključevanje mladih na vsa področja politike je izključnega pomena za racionaliziranje in za vključevanje tem mladih v vsa področja. In sedaj pred Abidžanom je treba izpostaviti, kako pomembna je uh, mladinska dividenda. To, če pogledamo agende in programe, o katerih bomo tam govorili, vidimo, da jih je veliko namenjenih mladini. Uganda je že. Uh, um, Uganda je že uh, sprejela številne politike, kot sem že omenila, ampak pri sektorskem programiranju pred Abidžanom je treba povedati, da če bomo sposobni obravnavati klimatske spremembe, bomo lahko dejansko spodbudili odeležbo mladih v politiki. Kajti, eh, tudi, če bomo obravnavali podnebne spremembe, potem um, ljudje ne bodo toliko migrirali. Eh, številni mladi se selijo prav zaradi podnebnih sprememb. Podnebne spremembe seveda vplivajo na vse nas, ampak 70 odstotkov prebivalstva mladih, prebivalstvo Ugande je mladih, torej so mlajši od 25 let. Torej je bistveno, da so udeleženi, kajti vse politike v veliki in največji meri vplivajo prav na mlade. Podnebne spremembe so zato izjemnega pomena. Seveda je slabo, če deklice ne morejo se izobraževati. Imamo zelo pomembno fundacijo v Ugandi in s to fundacijo skušamo poskrbeti, da se deklice izobražujejo, kajti v Afriki je običajno, da se deklica poroči že pri rosnih letih in se ne izobražuje, medtem ko moški sodeluje v ekonomskem življenju. Nihče Nikomor ni mar, kaj se potem s to deklico zgodi, mi pa pravimo ne. Vsi imamo svoje pravice, vsi smo se rodili z določenimi pravicami. Če imamo izobraževanje, mora biti namenjeno vsem. Zato moramo izpolniti cilje trajnostnega razvoja. Če govorimo o zdravju, mora to biti na voljo vsem, tudi kar zadeva reproduktivno znanje, kajti to bolj pravzaprav. Uh, vpliva na deklico kot na dečka. Torej, politična udeležba mladih je nekaj, kar mora biti zagotovljeno na celovit način. S temi kratkimi pripombami se vam zahvaljujem za vašo pozornost in glede na to, da nisem imela veliko časa na voljo, sem želela pač povedati nekaj povdarkov. Hvala lepa za vašo pozornost. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo nadaljevali z zadnjim govornikom v prvem krogu našega uh, pogovora. Tukaj pozdravljam gospoda Munjoru, ki je programski koordinator nacionalnih združen, nacionalnega združenja mladinskih organizacij. Povedal nam bo več o četrtem vrhu mladih med EU in Afriko. Deset minut imate. Uh, Najlepša hvala in uh, lepo jutro vsem. S tem sem zadostil vsem vljudnostnim zahtevam. Dovolite, da najprej povem, da je mednarodni kontekst a, a, e, odnosov med EU in a, Afriko nekaj, kar se vse čas razvija. Odkar smo imeli prvi vrh v Kajru leta 2000, a, e, leta 2000 tam se je a, e, oblikoval partnerski, partnerski okvir med EU. U in Afriko. Od tlej pa sta na obeh celinah se zgodile številne spremembe. Uh, Eden od takih mejnikov je bil, da se je institucionaliziralo mladinsko sodelovanje med Afriko in Evropo, kar zadeva institucionalne procese v Afriški uniji in eh, Evropski uniji. Prvi mladinski eh, vrh pa je potekal leta 2007 in s tem se je želelo okrepiti udeležbo mladih v tem partnerstvu. Danes vidimo, da je na svetu več mladih kot kdajkoli prej in predvideva se, da bi naj teh mladih bilo več kot 1,8 milijarde, kar pomeni eh, velik potencial za gospodarski in socialni napredek. Seveda pa številni ti mladi vidijo, da je njihov potencial oviran zaradi revščine, nezaposlenosti, nedostopnosti izobraževanja, eh, usposabljanja zaradi omejenjega dostopa do virov, nestrpnosti, izključevanja, neodeležbe pri odločanju in tudi eh, reševanja konfliktov mladi v Afriki in Evropi se soočajo s temi temami. Vendar pa je treba investirati v njihovo izobraževanje, v priložnosti, v mladinske zamisli, kajti na ta način se lahko spremeni prihodnost partnerstva. Na tej podlagi in ob tem uh, vedenju je potekal četrti svet mladih med Afriko in Evropo na temo investiranja v mlade je predpogoj za izgradnjo trajnostne prihodnosti. Na ta način uh, se je tega vrha lahko udeležilo 120 mladih, mladinskih organizacij in odločevalcev iz uh, ustanov Afrike in Evropske unije, kjer so se pogovarjali o skupnih izzivih. Naj povem, da je investicija v mlade predpogoj za trajnostno prihodnost. Zato je treba uh, delati skupnimi močmi, da uh, se odpravijo ovire za napredek v naših povezanih družbah. Potrebujemo eh, podporo za izobraževanje, razvoj veščin, mobilnosti in dostopa do trga, udeležbe mladih in dostopa do pravic mladih. Eh, vlaganja v mlade omogočajo eh, celotno izkoriščanje potencijala in to pozitivno učinkuje na naše družbe. Vlade in institucije morajo okrepiti naložbe v podporo naših vlog in za, uh, pomag, na ta način se bo krepil prispevek mladih v, k družbam. Ta razkorak je še zelo viden v Afriki, kjer so pravzaprav mladi marginalizirani, nimajo prostora, kjer bi lahko vplivali na politiko in tudi nihče jim ne prisluhne. Na tem vrhu smo uh, videli, da je zelo pomembno sodelovanje celin pri iskanju rešitev za težave mladih. In vse to smo zapisali tudi v deklaraciji za mlade, ki je pravzaprav budnica za, drža, za eh, predsednike eh, in pre, um, eh, držav. Ta deklaracija strukturirana na šest tematskih področji izobraževanja eh, in eh, veščine, mir in varnost, upravljanje in vključevanje, okolje, podnebje, eh, poslovanje, delovna mesta, kultura in umetnost. Na ta način želimo konkretizirati agendo. In 36 naših članov bodo to agendo predstavili predsednikom držav in vlad v Abidžanu. Prav tako pa uh, smo pripravili tudi praktične rešitve in programe, ki naj bi se izvajali po srečanju v Abidžanu. Tukaj se poziva tudi predsednike držav in vlade Afriške unije in uh, Evropske unije, da skupaj podprejo napredek v izobraževanju, razvoju veščin, mobilnosti, dostopa do trga, odeležbi mladih in dostop do pravic. Na ta način moramo omogočiti mladih, da bodo izkoristili v svoj potencial. Afriške mladinske organizacije so odigrale ključno vlogo na tem vrhu, saj so pokazale, kakšna je resnična realnost za afriške mlade, ki se spopadajo z spopadi, vojno, ajcom, hivom in sistematičnim izkoriščanjem strani vlad. Kar zadeva izobraževanje in veščin, mladi afričani in evropejci govorijo, kako pomembno je treba priznavati njihove kompetence, ki so jih pridobili tako pri neformalnem izobraževanju, kot tudi uh, v formalnem izobraževanju. Mislim, da so to omenili že drugi kolegi. Če želimo okrepiti poslovanje in ustvarjanje delovnih mest, je treba ustvariti boljše poslovno okolje in oblikovati programe, ki bodo okrepili trajnostni dostop do financ in zmogljivosti. S to to deklaracijo želimo okrepiti možnost mladih, da sodelujejo pri demokratičnem upravljanju. Zato se je eh, pripravila druga oziroma prilagodila upravičenost eh, za kandidatiranje, za kandidiranje eh, z Evropsko mladinsko listino kar zadeva mir in varnosti, eh, pozivamo k temu, da se eh, odpravita rasizem in diskriminacija in da se vključi mlade migrante eh, v preprečevanje konfliktov. Na ta način bomo lahko pravzaprav tudi izvajali druge pobude. Kar zadeva kulturo in umetnost, naša deklaracija poziva partnerstvo naj pripravi politike in akcijske načrte, ki bodo podprli inovativne umetnosti umetnosti in kulturno produkcijo, hkrati pa promovirali vse oblike umetnosti v družbah. Hkrati pozivamo za to, da se poveča dostopnost do finančnih sredstev za umetnost in kulturo. Hkrati pa želimo, da se podpre tudi mlade, ki delujejo v kreativnih industrijah prek lokalnih struktur investicij v usposabljanje eh, in upravljanje. Kultura lahko preoblikuje družbe, lahko okrepi lokalne skupnosti in oblikuje tudi uh, čut identitete. Uh, Eh, to omogoča tudi udeležbo mladih in kultura pravzaprav eh, omogoča trajnostni socialni in gospodarski razvoj prihodnih generacij. Mladi so lahko most med kulturi in lahko promovirajo mir in medkulturno razumevanje. To so ključni elementi pri utrjevanju partnerstva in so pravzaprav tudi predpogoj za partnerstvo. Vlaganje v lokalne kulturne vire Eh, in, ključev, eh, in izkoriščanje znanja in veščin, kot tudi eh, glasbe, plesa, gledališča in festivalov, lahko razvije trajnostne kulturne ekonomije in odpre nove priložnosti za mlade. Če bomo omogočali kreativnost in krepili kreativnost mladih, bomo lahko našli tudi več kreativnih rešitev za današnje izzive. Glede na to, da Eden od neizčrpnih naravnih virov je prav kreativnost in zato je bistvena pri promoviranju trajnostnega socialno-gospodarskega razvoja ljudi vseh starosti. Institucionalizacija eh, kreativnosti pojasnjuje, zakaj se lahko uh, na ta način rešijo najhujši problemi v družbi. Arabska pomlad je ponudila veliko naukov na tem eh, področju in iz tega se lahko naučimo, da če se kreativnost mladih ne izkoristi za konstruktivno poslovanje in produktivne družbe, potem lahko, uh, pride, sicer lahko pride do hude nestabilnosti v družbah in v gospodarstvih. Z današnjega uh, vidika lahko vidimo, da so mladi pravzaprav pra, uh, vstop v novo globalno preobrazbo. Mladi so generacija uh, podjetnikov, ki imajo močna mnenja. Uh, na različnih temah, ki vključujejo trajnost, etiko, okolje in druga sporna vprašanja. Evropski parlament lahko tukaj ima pomembno vlogo, še zlasti lahko poskrbi za več prostora za mlade. Kot mladi smo zelo veseli, ko slišimo, da bo Evropski parlament uh, veliko bolj vključen od naslednjega leta dalje uh, z mladimi preko uh, programa za mlade politične vodje. Menimo, da je to pomembno razviti tudi na afriški celini. Evropski parlament uh, tukaj igra vodilno vlogo in to je bistvenega pomena, da, to, uh, da se bo lahko prišlo do opremljivih rezultatov. Na ta način eh, lahko krepimo tudi demokracijo na afriški celini v prid vseh državljanov. Partnerstvo je zelo izjemnega pomena, če želimo doseči cilje razvoja. Če dovolite, naj sklenem z izjavo nekdanjega generalnega sekretarja Združenih narodov banki Muna. Rekel je, da je dan ne zbolj kot kdajkoli eh, prej. Uh, Eh, realit, eh, resničnost mladih, ki jih je kar 1,8 milijarde, eh, takšna, kar je nekaj, kar je ključno za naš nadaljni uspeh. In s temi besedami sem želim zahvaliti. Herzlichen Dank an alle unsere drei ersten Redner. Hvala lepa našim prvim trem govornikom. Sedaj imamo deset minut časa za vprašanja in za odgovore. Oziroma ne, za, deset, za vprašanja imamo deset uh, minut časa, potem bomo dali govornikom uh, čas za odgovor. Začnemo pa z gospod Ferhajen. Hvala, najlepša hvala. Najprej bi sem želela zahvaliti za uvod in za predstavitev. There, uh, Več vprašanj imam. Kot prvo, kako je z dostopom do izobraževanja, tudi za bolj ranljive mlade, naprimer tiste na podeželju, ne pa v mestih. In kakšne so infrastrukture za izobraževanje na afriški celini? Ker včasih je problem uh, ravno tem in zato ni izobraževanja zaradi pomakne strukture. Mislim, da je prav, da imajo mladi torej, čim več spretnosti, veščin in čim više izobraževanja. Tako lahko tudi lažje sodelujo v politiki, ker ti mislim, da ste obe plati zelo pomembni. Torej, mladim je treba dati zadosti prostora in pa možnosti, da se vključijo v politiko, da prevzamejo svoj del odgovornosti pri sprimanju političnih odločitev. Prav tako pa tudi potrebujo izobrazbo, da to lahko odgovorno storijo. Ključno vprašanje torej naslednje. Ali ima vsak otrok res možnost, da gre v šolo, da pride do izobrazbe in da torej uh, storijo tisto, kar jih najbolj navdušuje in pa za kar so najbolj talentirani, kakšna je trenutna infrastruktura in pa struktura. Hvala lepa, Silvija Kosta. Hvala, mislim, da ste danes predstavili zelo pozitivno sliko. Torej, pravite, da so mladi v Afriki zelo pomembna sila. Hvala lepa vsem uh, za to, torej, sploh gospod Morel, hvala lepa za to predstavitev. Zelo jasno je bilo to. Imamo nekaj vprašanj za vas in želimo preveriti par stvari. Uh, nekatere afriške države uvrščajo izobrazbo med prioritete in marsikaj se je že doseglo, ampak še vedno obstajajo vrzeli. Naprimer, fanti so privilegirani pred deklicami. Včasih uh, ni pravega dostopa niti do srednjih šol, niti do osnovnih šol, sploh za deklice. Naj omenim tukaj dva uh, programa. Imamo Erasmus Mundus, Eh, tega je premen, če se skozi spodbujal, čeprav res, da so številke dokaj nizke. In potem namenim še prioritete, ki jih vedno sledujemo v tem kontekstu. Z kulturnega vedika bi prav tako še omenila par stvari. Uh, gospod Moniro je tudi že to omenil, torej imamo nov mednarodni kulturni program za izmenjavo mladih. Nov program naj bi začeli leta 2018, eh, program za mednarodno mobilnost mladih umetnikov ter pa ustvarjalcev oziroma vseh, ki delajo v kulturi. Kmal bomo imeli ta vrh za mlade med Evropo in Afriko in mislim, da bi lahko govorili tudi o tem, kar sem ravno omenila, torej sedaj na tem vrhu v Abidžanu. In eh, naj omenim še nekaj. Mladi želijo, da so zastopani v političnih odločitvah in da so čim bolj vključeni. Kako je s tem? Ob kakšni starosti se lahko, naprimer, izvoljen um, v Afriki in kakšne so razlike po, po posameznih afriških državah? Bogdan Venta, dva minuti, bitte. Hvala lepa, gospod Vinter, dve minuti. Ja, e, predvsem, kot članek komisije kulture, ali tudi članek komisije razvoja. Hvala kot član odbora za kulturo, pa tudi za okolje in kot koordinator svoje politične skupine, me vprašanja razvoja in udeležbe mladih resnično zadevajo in zanimajo. Tudi nova razvojna politika se mi zdi pomembna. Mladi so seveda na prvem mestu. Dostop do izobraževanja je ključni element, ne le z vidika tega, kar smo slišali, 60 odstotkov mladih eh, oziroma 70 odstotkov mladih eh, je starih manj kot 25 let, ampak seveda bomo imeli čez eh, določena leta ogromno mladih, ki bodo aktivne starosti in ki bodo morali zapolniti delovna mesta. Zato je v tem smislu dostop do izobraževanja ključnega pomena pri izobraževanju je seveda tudi raven zelo pomembna, ampak na nekaj bi želel opozoriti. Govorimo o položaju mladih v Afriki na ravni držav. Sočasno pa moramo biti pozorni tudi na notranje migracije. Imamo mlade, ki več let preživijo v. Uh, taboriščih za begunce. 4 odstotkov teh je po besedah gospoda Siljanidesa in verjetno eh, nimajo dostopa do izobraževanja oziroma eh, te številke se še večajo. To seveda uh, velja in je relevantno tudi za Ugando. Potem pa še nekaj uh, besed o vrhu v Abidžanu. Afriška unija je predlagala uh, prostovoljne enote. To je nekaj podobnega, kar imamo v Evropi. Govorimo o mobilnosti znotraj Evrope in mislim, da je to zelo dobra rešitev. In še ena ugotovitev, govorimo o trajnostnih ciljih tisočletja, govorimo o razvojnih ciljih in peti cilj se nanaša na enakost spolov, šesti pa na temelj, eh, na eh, pravne temelje in pravna načela. Moje vprašanje je, ko govorimo o prisilnih eh, zakonih, v katere so prisiljene deklice in tudi o prisiljenih splavih. Seveda je to vprašanje kulture, ampak to se dogaja na ravni držav v Afriki. Hvala hvala za predstavitve. Mislim, da se tukaj kar strinjamo, da naložbe mlade so naložbe v prihodnost. Torej, prave, da vlagamo v mlade v Afriki, to je pomembno tudi za nas, tu v Evropski uniji. Gospa Morel, ima vprašanje za vas. Mislim, da je mir predpogoj za druge pomembne prednostne naloge. No, in če ni izobraženih ljudi v Afriki, tudi ni mogoče zgraditi drugih stvari, ki ste jih tudi predstavili med prioritetami. Torej, kakšen je proračun za to prioriteto? Torej, uh, eh, više strokovno znanje in pa spretnosti morda bi lahko govorili v celoti ali pa so razmerno, kakršnekoli informacije že imate. Potem pa še um, gospa Amonžin. Najprej hvala lepa za uvodne besede. Pravite, da imate veliko izkušenj že kot političarka. Hvala lepa torej za te pripombe. Ali imate kakšne posebne predloge za to, kako bi izboljšali sodelovanje. In kako bi izboljšali situacijo za mlade v Afriki. In podobno vprašanje tudi za gospoda Monjora. Vi sodelujete z organizacijami za mladino Afriki. Kdo je vaš glavni partner, če ga seveda imate? Ali imate kakšne uh, izkušnje s skauti? Skauti, ja. Hvala, Julie Ward. Dve minuti. Hvala za to priložnost. Tudi včeraj sem bila na panelu uh, glede migracij. In eh, Jacqueline, res mi dajete velik navdih, lepo vas je bilo poslušati, veliko čas nam je, da ste tukaj. Mislim, da nas lahko marsikaj naučite in tudi mlade ljudi v evropskih državah lahko marsikaj se naučite. Številni mladi jemljajo demokracijo pravice za samoumevne in se ne borijo za vse to, vsaj ne za dosti. Pogosto mislim, da ne damo mladim na voljo zadosti takšnih programov za izobraževanje, naprimer glede državljanstva, glede odgovornosti, moramo jim dati več možnosti, da imajo večjo odgovorno vlogo. Na vprašanje glede civilne družbe in pa organizacije za civilno družbo. Kakšna situacija na terenu za te organizacije v civilni družbi? organizacije, ki tudi krepijo civilno družbo, sploh tukaj mislim na organizacije, ki želijo predvsem spodbujati in pa razvijati človekove pravice. Bila sem v Keniji um, to leto na opozvane misiji za volitve in mm, ta država se je prej izdela precej stabilna, sedaj pa je kar veliko nasila, kar naenkrat v tej državi. In kot sem izvedela, to nasilje bilo tam, ampak bolj potalno, oziroma tudi ni bilo predstavljeno v medijih. Sama se tudi ukvarjam z umetnostjo in sama menim, da umetnost in pa šport, pa kultura so vsi zelo pomembni mehanizmi za to, kako odpraviti nasilje, kako zmanjšati konflikte, kako zgraditi mir in kako preprečevati konflikte in spore. Mislim, da sveda um, moramo s tem začeti čim prej, ne pa potem, ko se konflikt že zgodi. Že preventivno, že naprej moramo delovati na tem področju, sploh pri mladih in pa v različnih skupnostih, bi lahko več storili za kulturo. In če bomo to storili, potem lahko že vnaprej preprečimo takšne konflikte. Kaj vi mislite o vsem tem? Hvala, Niko. Zdravejte odnovo. Včeraj pak bi se z vas. Hvala. Hvala lepa za te predstavitve. Govorili ste o mladih, o razvoju, o konfliktih. Uh, včeraj smo bili tudi na podobni predstavitvi in nekdo je dejal, da torej, mladi niso samo nekaj, kar je povezano s prihodnostjo, mladi niso samo nekaj um, ali pa nekdo, ki jih je treba izobraziti. Mladi so več kot to. Mladi so možnost za to, da se sploh ohrani mir, ter pa da se ustvari javno dobro, ter pa da se naprimer pravi raziskave, da se krepi znanost in podobno. Seveda, danes vidimo, da mladi drugače razmišljajo po svetu kot pa prej. Včasih ne je bilo par sto km ali pa deset km nekaj nepredstavljivega, sedaj pa v parih minutah smo že na tisoče km daleč. Pa še nekaj. Sodelovanje med Evropsko unijo in Afriko mora biti utemeljeno na različnih parametrih, ne samo na nekaterih. sredstva moramo ciljno usmeriti. Mislim, da uh, bi ta sredstva morali nameniti različnim združenjem, organizacijam ter pa skupinam, ki omogoča potem vzpostavitev zakonskih podjetij ali pa podobnih projektov. Torej ni nujno, da vsa sredstva gredo neposredno vladi. Mislim, da to ni pravi način. Ne, ta sredstva je treba ciljno usmeriti kot rečeno, v oblikovanje pomembnih skupnih pobud in programov. Se to potem omogočilo razvoj afričanov. Naprimer, nekdo, ki je iz Sudana in dela v Bolgariji, je ustvaril tudi podjetje, ki proizvaja proizvode, ki se potem izvaža nazaj v Afriko. To je zelo pomembno. Line. Jaz se opravičujem, res moramo spoštovati časovne omejitve, ker že nekoliko zamujamo. Tako da zdaj prve tri strokovnjake, ki so spregovorili, čaka težka naloga. V dveh minutah morate odgovoriti na vse pripombe in prispevke. Ni vam treba odgovoriti čisto na vse. Izberite si tiste, kjer menite, da uh, bo vaš odgovor najpomembnejši predlagam, da začnemo v obratnem vrstnem redu in damo besedo gospodu Munjoruju najprej. Dva minuti. Dve minuti. Hvala. Najprej zadnje vprašanje. Udeležba mladih v razvoju držav. Eno izmed ključnih priporočil iz izjave za mlade je to, da imamo resolucijo 2250 o miru in varnosti in mislim, da je to pomembno upoštevati v prihodnosti, torej kako se mladi prizadevajo za višjo udeležbo pri razvoju. Potem še nekaj vprašanj glede naših partnerjev, torej kako sodelujemo. Imamo Evropsko unijo, imamo uh, eh, lokalno urad v Zimbabveju in potem imamo tukaj še Evropsko komisijo. Z njimi sodelujemo glede razvojne politike, potem Rada Miro in pa tudi uh, torej sklad za Južno Afriko ter pa SEDAK, tudi tukaj sodelujemo s temi partnerji. Potem še sodelovanje mladih v politiki. No, moja država je lahko tukaj dober primer. Mladi so 67,7 odstotka celotne populacije. Uh, in nasplošno so mladi um, apatični in so razočarani ter frustrirani glede sodelovanja v politiki. Nasplošno mislim, da je to ta slika na celini. V celoti mladi se ne ukvarjajo s temi civilno-družbenimi vprašanji. Potem pa še za konec dostop mladih do izobrazbe, sploh ko govorimo o mladih na podeželju. gledajte, sploh v naši regiji, naprimer, imamo na um, osnovne ravni, potem še več deklic, potem, ko pa greš naprej v srednje uh, šole ali pa v, uni, na univerze, je pa deklic vedno manj, velik upad deklic. In potem na koncu vidimo te ogromne razlike, torej, da so moški bolj izobraženi kot pa ženske zaradi teh strukturnih vprašanj, torej teh postopnih upadov, usipov. Najlepša hvala, gospa Amongin. Dve minuti. Fasovala hvala. Najprej hvala lepa za vse pripombe za naš panel. Najprej dostop do izobrazbe ter poprašanje spola v večini držav je spol še vedno vprašanje. Patriarhični pristop še vedno preleduje v Afriki, tudi zaradi kulture ter pa vere. Ravno to sta elementa, ki sploh odločata o tem, kdo zaključi izobraževanje. naprimer v Gandhi ali v drugih družbah, um, si star 18 let in kot ženska od tebe pričakuje, da se um, poročiš, če pa si moški, boš pa odšel na univerzo um, in postane doktor. Kot ženska si pa um, v bistvu potem gospodinja. Glede, sama um, sem odšla na univerzo um, in sama sem bila star 19 let, moje sošolke so imele, ne vem, že 6-7 otrok. Uh, v tistem času in se je kar čudno počutila. Mislim, da je prav, da oboje spodbujamo k izobraževanju in deklice in fade. Mislim, da moramo spremeniti pristop v družbi. To je pomembno. Majhni koraki bodo marsikaj spremenili. Majhni koraki spremenijo celoten svet, kajti patriarhija ter pa kultura sta še vedno zelo pomembna elementa. No, ko sem prišla v parlament, sem najprej vložila naslednji zakonodajni predlog, da bi zagotovili, da fante in deklice imajo ključno vlogo v izobraževalnem sektorju. Danes smo to že uveljavili, ja, ampak še vedno je to postopen postop, proces. Nismo še veliko dosegli. To je sedaj skupno prizadevanje. Tukaj sedaj govorimo o sodelovanju z EU in pa izobraževanju. Glede, um, sploh moramo vpliv um, spola bolj upoštevati. Torej, 29 držav se je zavezalo k večjim zavezam za. Eh, izobraževanje, že vse 54 afriških držav je podpisalo SDG, torej um, razvojne cilje za tisočletje. Ampak gledajte, če pogledamo, čemu ste se zavezali, mislim, da cilji ali pa dosežki zaenkrat niso ravno visoki. Mislim, da moramo prejiti z teorije v prakso, v ukrepo. Glede, če spremete zavezo, ali boste res potem to dali med prioritete ali ne, to moramo zagotoviti mislim, da se moramo osredotočiti na to. To je to, hvala. Okay. Se lahko končam, v redu. No, še imam, ja. Torej, kot rečeno, na tem moramo še delati. In še. Um, prezgodne poroke so še vedno velika težava v Afriki, sploh med deklicami. Torej, če ne bi do leta 2030 um, izpolnili agenda 2063. Glejte, mislim, da tega ne bomo dosegli, če mladi ne bodo izobraženi, če ne bodo imeli hrane ali pa um, osnovnih potreb zadovoljenih. Torej, tukaj mora družba čim več storiti. Hvala. Ja, seveda, da končate stavek, ne pa da začnete nove stavke. Samo toliko. Gospa Morel, dve minuti. Well, I'd like to... Ja, bom zelo konkretno odgovorila na specifična vprašanja glede proračuna, ki ga EU namenja za izvrževanje, usposabljanje, dostop do vsega tega. To je bilo omenjeno na presunice 1,34 milijarde za trenutno programsko obdobje in poleg tega torej, to pokriva eh, glavne potrebe in pa tudi dostop do izobrazbe, poklicno izobraževanje, usposabljanje je vključeno usposabljanje in izobraževanje učiteljev je tudi pomembna prioriteta. Najprej potrebuješ dobrega učitelja, dobro izobraževanje učiteljev. Če tega ni, potem na koncu ne bo drugih ciljev doseženih. Torej, kot rečeno, 1,34 milijarde. Poleg tega pa prispevamo še k Erasmus+, če štete še Severno Afriko in podsaharsko Afriko, za trenutno obdobje je številka 300 milijonov evrov za Erasmus. Erasmus se zelo osredotoča na visokošolsko izobraževanje, ampak je pa zelo povezan tudi z neformalnim izobraževanjem. Veliko je teh tipov neformalnega učenja, naprimer. To je pomemben del celostnega pristopa. Tako da ni vse samo v formalnem izobraževanju, v učilnicah. Ne, mislim, da moramo tudi podpirati druge stvari. Naprimer, tukaj govorimo o ženskah, o deklicah, o podjetništvu. Tukaj mislim, da lahko v Erasmus Plus gradimo nove projekte. To počnemo. Torej, naprimer, krepimo te spretnosti za podjetniški duh in pa za podjetništvo med ljudmi na splošno, na univerzah, tudi na lokalni ravni. Kot rečeno, predvsem tudi usposabljamo učitelje, naprimer na univerzi in pa sicer. Potrebujemo dobre učitelje in treba jih je izobraziti. Prav tako tudi potrebujemo čim boljše stike z ljudmi na podeželju. Pravite, ja, kako ponastaviti ta dostop? Ja, lahko sodelujemo z nacionalnimi ministrstvi ter pa organi. Prav tako pa mislim, da se lahko povežemo z lokalno ravnjo in vladami ter upravnimi organi kajti ravno na podeželju je dostop lahko najbolj ključnega pomena. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt. <laughs> Najlepša hvala. Zdaj nas čaka drugi del izmenjave mnen. Mislim, da nas čaka zelo zanimiva tema na začetku izobraževanje in šport v Nigeriji. Prisrčno pozdravljam. Eh, gospoda Alahija, eh, ki prihaja iz Nigerije in je pristojen za izobraževanje in šport. Deset minut imate na voljo. Thank you, Chair. My distinguished members of the European Parliament. Hvala lepa, spoštovani poslanci. Eh, spoštovani odbor. Spoštovana Petra Kamervert. Spoštovana Jacqueline, spoštovana Claire Morel, spoštovani diplomati, eh, poslanci, gospe in gospodje, veliko vesel mi je, da ste jim povabili na to razpravo, tako da lahko predstavim zelo pomembno temo, torej izobraževanje na naši celini, to je šport. To je sedaj izjemno pomembno, ker ti vidimo, da so prednosti dobrega zbeževanja zelo prepoznavne in vidne. To je izjemno pomembno. Gotovo Evropa bolje razume športni prezbeževanje kot pa mi. In torej um, ste zelo dobro izkoristili to pomoč. Zato mislim, da se lahko tukaj malo česa naučimo in okrepimo sodelovanje tudi na tem forumu. Tukaj ne povem, kakšni so naše glavni izzivi, kako lahko skupaj pridemo do pozitivnih načinov za to, kako izboljšati uh, to izobraževanje, ter pa večjo odrežbo športu. Torej, izobraževanje in šport, primer uh, Nigerije, to je v bistvu moja predstavitev rast družbe je odvisna od ljudi, sploh od mladine. Torej, kako jih vzgojiti in izobraziti, tako da bodo čim bolj jedrvali v družbi. Kako poskrbeti za to, da bodo mladi in pa tudi potem odrasli čim bolj sodelovali v življenju družbe. Potrebujemo socialno pravično družbo in torej udeležba v kulturi in pa športu je tukaj zelo ključna. Tudi v Nigeriji, um, tudi v ustavi, v druge poglavje smo to jasno zapisali, da imamo ta glavna načela um, socialne pravičnosti. Eno ključnih načel tukaj je to, da bomo oblikovali možnost izobrazbe za vse državljane, torej tudi za zdrave državljanov pri nas je šport pomemben del šolskih programov. Naprimer, nacionalna politika za izobraževanje izpostavlja to, da morajo vsi otroci v vseh stopnjah izobraževanja sodelovati v športu. In torej, fizična dejavnost je prav tako pomembna kot vse druge dejavnosti v šolah, kajti eh, prav zato, da naprimer, je tudi v srednji šoli telovadba oziroma fizična uh, dejavnost obvezna. Vedno smo priznavali to, da so uh, eh, telesna dejavnost in pa šport zelo pomembni. Predvsem zato, ker sta izobrazba in pa šport zelo med seboj povezani. In kot rečeno, imamo tudi pred seboj podobne izzive um, pri obeh področjih. Prav tako nam je še to, da če imamo težave pri izobraževanju, potem imamo tudi težave pri športu in obratno. In to potem vse vpliva tudi na zaposlovanje. No, torej, če ni izobraze, potem vidimo tudi večjo brezposobnost, ker se ne izkoristi človeških potencijalov. In to potem seveda zelo vpliva tudi na razvoj celotne države. Vsi akteri se strinjajo o tem, da lahko zaposlovanje predvsem povečamo preko boljšega izobraževanja, to potem tudi posledično pomenilo večjo politično dejavnost in pa sodelovanje. Pri nas torej je brezposobnost velika težava, sploh nad mladimi in pogosto je to rezultat slabega izobraževanja in slabih priložnosti. No, to je očitno v Nigeriji večji problem kot pa v drugih afriških državah, nekaj moramo narediti za to, torej moramo ukrepati. študije so pokazale, da slabo izobraževanje ima veliko pliv na družbo. Torej, če ni izobraževanja, potem je tudi kriminala več um, in tudi do ekonomske stagnacije pride do večje, um, večjih konfliktov, nevarnosti, naprimer v nigerijski delti, potem Boko Haram. Um, vse to je med seboj zelo povezano. Torej, kriminal, slaba izobrazba in pa brezposobnost so med seboj povezani. Uh, Če mladi niso izobraženi, so brezposelni in nimajo zadosti možnosti, zato potem na koncu zaidejo um, v čudne vode. No, ampak to ne velja samo za Nigerijo, ampak tudi za nasplošno. Kajti, um, če so mladi um, obrožajo, ko se vedejo antisocialno, potem so tudi obrožajo, ko je bolj verjetno, da bodo brezposelni. Zato potrebujem pobude, da se temu zaprostavimo. Nigerija zaenkrat ni postavila zadosti mehanizmov in postanov. Zato, zato potem na koncu um, se mladi počutijo zapostavljeni in na koncu je bolj verjetno, da se bodo zatekli v kriminalna dejanja. Bolj verjetno za njih, kot pa za kakšne druge Eh, mlade po svetu. Torej, um, prav tako je problem tudi v tem, da če nekdo brezposlen um, kot mlad človek, potem bo brezposlen na daljši rok um, in to bo dolgoročen problem. To potem v bistvu pomeni začaran krok, um, ni izobrazbe, ni zaposlenosti potem to seveda vodi v politični prahajt, um, v revščino in pa v izpostavljenost nasilju in pa nagnjenost nasilju. Vse to prispeva k vse višji brezposelnosti v Nigeriji. Dejavnikov je veliko. Eni so sistemski dejavniki. To zajema ovire, ki nastanejo zaradi izobraževalnih sistemov, ki so nekako okopani, niso progresivni. Zato mladih ne moremo ustrezno pripraviti na podjetništvo, ker učni načrti niso primerni. Prav tako delodajalci niso nepristranski. Namesto, da bi se zauzemali za pridobljene veščine, hočejo videti samo kvalifikacije. In delodajalci to težavo skušajo odpraviti tako, da zahtevajo določene kriterije za zaposlitev tudi na najnižjih delovnih mestih. In to potem ogroža možnosti tistih, ki pravkar diplomirajo, ki uh, zaključijo izobraževanje, da bi sploh dobili plačane službe. Potem so tu še strukturni dejavniki. Gre za to, da pripravljalci politik, izobraževalni eh, sistem in splošna javnost eh, ne priznava ustrezno neformalnega sektorja. Recimo 54 odstotkov delovnih mest v Nigeriji pravzaprav zagotavlja neformalni sektor. Ampak to so delovna mesta, na katere vladna politika sploh ni pozorna. Gre recimo za eh, varilce, za mehanike, za vodovodarje in druge obrtnike. Učinek pa je naslednji mladi, ki so nadarjeni za takšna delovna mesta, ne dobijo priložnosti, da se usposobijo, zato ker se delovna mesta dojema na dva načina. Nekatera so manj vredna, druga so bolj vredna in vsi potem hočejo najti službe v bankah ali naftnih družbah. Potem pa so tu še infrastrukturne ovire. To je morda eden največjih dejavnikov za brezposelnost mladih v Nigeriji. Če si ogledamo ulice v nigerijskih mestih, vidimo, da je tam polno majhnih trgovcev in obrtnikov brez formalne izobrazbe. Takšna delovna mesta bi lahko znižala statistike glede nigerijske brezposelnosti, ampak eh, jih pri tem ovira neustrezna izobrazba, revščina in v nekaterih primerjih neobstoječa infrastruktura, kot je naprimer eh, uh, kot so naprimer ustrezne dobre ceste, zanesljiva oskrba z elektriko, z energijo in vodo. Kaj pa lahko izboljšamo? Več eh, sogovornikov je predlagalo pristop, s katerim bi lahko izboljšali izobrazbo, izobraževanje in znižali brezposobnost v Nigeriji. To vključuje recimo obvezno vajeništvo. Nigerijska vlada že izvaja programe, kot je recimo N-Power, katerega glavni cilj je zagotoviti usposabljanje za brezposelne mlade, tako tiste, ki imajo neko formalno zaključeno izobrazbe, kot tiste, ki tega nimajo. Glavni cilj je zagotoviti upravičencem tega programa, da se lahko na koncu zaposlijo. Lahko bi razširili pokritost te pobude, tako da bi vključili podjetja in da bi zagotovili podobne programe vajeništva različnega časovnega trajanja in da bi spodbujali učenje na delovnem mestu. Naši partneri, kot je Evropska unija, ki imajo podobne programe, nam pri tem lahko pomagajo. Treba je tudi izboljšati in spodbujati prenos znanja med državami, vladnimi institucijami, univerzami in podjetji. Nigerija ima zelo obsežen nabor talentov, ki niso izčrpani, posebej na univerzah, na vseh področjih, od naravoslovnih znanosti, kmetijstva do humanistike. Evropa nam lahko pomaga tako, da odpre trge za takšne proizvode. Dobičkonosnost in konkurenčni trgi so namreč eh, velika, veliki spodbojevalci inovacij in tako nam lahko Evropska unija pomaga z izmenjavo izkušenj med nigerijskimi in evropskimi univerzami. Hvala. Unsere... Najlepša hvala. Selin Fabriket je naša naslednja govorka. Je generalna sekretarka eh, Mreže mladih profesionalcev AKP. Dobrodošli v Evropskem parlamentu, tudi vi imate besedo za deset minut. Hvala, gospa predsednica. Hvala vsem, ki ste se odeležili današnjega sestanka. To, da ste mi dali možnost, da uh, vam predstavim uh, deklaracijo mladih pred abidžanskim vrhom je velika prednost. Sama predstavlja mrežo mladih, ki zagotavlja platformo za mlade, da odigrajo dejavno vlogo pri procesu sprejemanja eh, politik. Tako lahko vsi mladi profesionalci prejmejo enake možnosti in tako spodbujajo in eh, zagotovijo integracijo mladih tako v AKP kot v EU smo del svetovalnega odbora AKP EU, del od pobude odprte hiše AKP v Bruslju in Kari foruma. Z Evropskim parlamentom sodelujemo že nekaj časa. Skupaj s skupino SND smo organizirali Afriški teden. Eh, organizirali smo v sodelovanju tudi zadnje tri, skupš zadnje tri skupščine foruma eh, parlamenta mladih pa tudi vrh. Žal pa sem danes eh, malce razočarana, ker z nami ni veliko poslancev in poslank, ampak kljub vsemu upam, da boste tisti, ki ste prisotni, lahko prisluhnili moje predstavitve, izvedeli več novih informacij in da se boste tudi vi vnaprej borili za mlade. Sporočilo mladih je treba prenesti na najvišjo raven prejšnji oktober je, se je 120 predstavnikov mladih zbralo, delalo skupaj, da bi tako zagotovili uravnotežena in dosegljiva priporočila. Splošno sporočilo deklaracije je vodilna vloga organizacij mladih v Afriki in Evropi, vključno s tistimi, ki predstavljajo diasporo. Vsi ti morajo izboljšati izvajanje dejavnosti, da se zagotovi izvajanje dejavnosti na tem področju. Zato moramo res začeti razmišljati, kaj angažma mladih sploh pomeni, kaj ta partnerstva pomenijo. Kako ustaviti brezposobnost mladih, kako zagotoviti, da bodo mladi uspešni na vseh področjih. Ta vrh ima za eno svojih glavnih tematik, tematik mlade in to je jasno sporočilo, kaj želijo vlade doseči. Ne le, da se povežemo drug z drugim, ampak da so mladi tisti, ki predstavljajo trajnostno prihodnost za vse. Naša pobuda uh, je zagotovila, da je bilo leto 2017 leto mladih S tem smo omogočili mladim, da spregovorijo pred vami in to je eden izmed prvih in glavnih korakov, da zagotovimo večji angažma mladih. Ampak ne smemo si prehitro čestitati. Nova strategija mora še odgovoriti na izzive in biti vizionarska in inovativna. Partnerstvo med EU in Afriko že vključuje tudi sodelovanje mladih na različnih ravneh, ampak treba pa je ugotoviti in prepoznati dodano vrednost tega partnerstvo med eh, Afriško Evropsko unijo in diasporo mladih bo delovalo le, če bomo spostavili participativni mehanizem in ustrezno spremljali napredek, ki ga dosežemo na tem področju, tako da sodelujo vlade, organizacije civilne družbe, diaspora in organizacije mladih. Vse to pa je treba še tudi pospremiti z ustreznim financiranjem. Dobra in zanesljiva partnerstva se zanašajo na follow-up, nenehno izmenjavo in sodelovanje. Kot sem že omenila, mladi so zdaj dobili priložnost, da spregovorijo v okviru nacionalnih, regionalnih in institucionalnih okvirov. Treba pa je prepoznati partnerjev iz vrst mladih, kar je dodana vrednost za prihodnost, pa tudi za, za sedanjost, ampak tega še ni. Več kot sedem tisoč mladih se je že zbralo, tudi iz diaspore, da bi izmenjevali zamisli, da bi pripravljali projekte, da bi iskali rešitve na krize. Ampak po vseh teh dogodkih ni follow-upa. Recimo, leta 2016 so tri ambasadori mladih AKP bili izbrani izmed 7500 sodelujočih, da bi predstavili zakonodajni predlog pri vas v Evropskem parlamentu na različnih sestankih odborov ustanoviteljica te mreže mladih AKP, je bila imenovana za ambasadorko raznolikosti. Um, to je storila ena izmed podpredsednic parlamenta, gospa Marjad McGuinness. Vendar pa tudi potem ni bilo follow-upa. In zdaj, eh, leta 2018, bo potekala pobuda EYE. Eh, iz do izvajanja pa pogosto ne pride. In pogosto so opravičila takšna, da na voljo ni dovolj sredstev ali da se sredstva ne morejo uporabiti zaradi postopkovnih omejitev. Upam torej, da bo rezultat EYE e in rezultat različnih pobud ustrezen in da se bo tudi dejansko uresničil v praksi. Priporočila so sicer široka, ampak so pa zelo natančna glede ciljev, ki jih je treba doseči. Vemo namreč, da bo čez dve leti še en uh, vrh in upamo, da se bodo takrat uh, zgodilo več stvari. Treba je upoštevati tudi digitalizacijo kot enega ključnih instrumentov, kako spodbujati uh, kulturno odesovanje. Europeana je digitalna platforma za kulturno dediščino in v zvezi s tem pravkar poteka javno posvetovanje z tem instrumentom. Je pa to odlično mesto, kako izvesti abidžansko deklaracijo mladih. Ni nujno, da vedno ustvarjamo nekaj novega, včasih dovolj je izboljšati tisto, kar že obstaja. Afriška kultura in umetnost eh, je izjemno raznolika, ampak če ne bomo previdni, če tega ne bomo priznavali, spodbujali in če ne bo investicij, potem bo to prenehalo obstajati in tradicija bo izgubljena. Kultura in zgodovina sta povezani. Kultura je preostanek zgodovine in zato jo treba zaščititi. Mladi tudi pozivajo Afriško in Evropsko unijo, da je treba mlade, ki delajo v stvarjalnih sektorjih, podpreti z naložbami, z usposabljanjem, vodstvom, upravljanjem in spodbujanjem kulture za mlade. Program izmenjave Erasmus Plus je dobra pobuda, saj spodbuja kulturne izmenjave. Sama sem študirala na dveh celinah v štirih državah in eh, lahko le potrdim, kakšen pomen ima takšna kulturna izmenjava, tako da lahko bolje razumemo svojo kulturo in kulturo drugih. Kar se tiče obnovljenega partnerstva med Afriko in Evropsko unijo, upam, da izmenjava kultur ne bo tekla le v eno smer in da bo diaspora, izpostav, ki je izpostavljena obeh, obem svetovom, lahko dala zglede pozitivnega sodelovanja. Za zaključek vas prosim, da sodelujete z nami, da izvajate našo izjavo, da spodbujate dostop eh, do kulture, ne glede na spol, eh, etnično pripadnost, starost in prepričanje. Hvala lepa. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala tudi za vaš prispevek. Zdaj pa še zadnji govorec današnjega dopoldanskega zasedanja. Eduard Matoko je z nami, je asistent generalnega direktorja UNESCO za Afriko. Gospod Matoko, beseda vaša za deset minut. Mikrofon, prosim. Hvala. Bo poskušal dopolniti to, kar je bilo že rečeno. Gospa predsedujoča, poslanci so tukaj sestali pomembna vprašanja. Mislim, da bi morali o tem um, več govoriti tukaj ali pa še kje druge. Mislim, da je prav, da o tem govorimo. Torej, izbraževanje, kultura in podobno. Uh, predsednik RSA je včeraj dejal, da je Afrika raznolika in pluralistična. Tudi za mladino to velja. Njo ene mladine imamo, ne mladino v mestih, na podeželju, izobraženo ali pa ne, prikrašeno ali pa ne, uh, potem diaspora, potem nekateri iščejo zaposlitev, drugi jo imajo. Nekateri pa imajo tudi zakonsko podjetje v Afriki. Vse to je mladina. In oni potrebujejo ciljno usmerjene odgovore za vsak tip mladih ampak vsi pa imajo enako željo, torej želijo biti osmosvojeni, sodelovati v političnem odločanju v prihodnosti Afrike, ter pa v tej agendi uh, eh, 2063, kot je predstavnica eh, Uganskega uh, parlamenta omenila. Kako to sedaj doseči? Poglejmo si nekaj številk. 11 milijonov mladih vsako leto pride na trg dela v Afriki, 4 eh, tisoč v Senegalu, gremo odgor za te mlade. Potem, kot pravijo uh, kolegi, ali so naši izbržavani sistemi uh, zadosti dobri, da bi torej bili kos tem izzivom in da bi zadostili potreba mladih? To je prvo vprašanje. Potem naj pa omenim um, še poročilo z leta 96, tam je omenjenih več stebrov za izobrazbo. Naj to omenim. Mi v Franciji pogosto pozabimo te stebre pogosto pozdravimo. Glede, ne gre samo za to, da se naučiš uh, pisati, ne, gre za to, da se naučiš um, torej, učiti in kako se zbržavati, potem, da si odrežen v um, državljanski vzgoji in podobno. Prav tako pa se treba naučiti živeti skupaj. Tako lahko gojimo mir, kulturo in podobno. Mislim, da je to ključno. Naši odgovori seveda bodo vedno delni ali pa ne zadosti dobri za vse mlade skupaj. Potem kot drugo, sem zelo vesel, da tudi UNESCO to izpostavlja, torej izobraževanje deklic. 40 odstotkov deklic v šolah, tukaj govorim grobo, torej, um, je v državah Sahela in oni so dobili največ eh, razvojne pomoči za izobraževanje. Torej, zakaj se je to zgodilo? Mislim, da bi tukaj lahko več storili. Govorimo o kulturi, o predzgodnih porokah, o pohabljanju ženskih spolovil, potem govorimo o v bistvu, eh, služabnicah, deklicah. Nekdo, naprimer, gre v lahko Bidžani in 30 km ven iz Bidžana vidite, naprimer, deklice, ki imajo um, torej, vrče na glavah in iščejo vodo. Glede, to se dogaja posod um, zraven Brazavila ali pa zraven uh, Dakarja, torej uh, v Jofu, če poznate torej ga, torej ob velikih mestih. Pogosto, naprimer, deklice sploh nima dostopa do stranišča ali kaj podobnega. Glede, lahko na splošno rečemo, ja, treba odpreti šole. To je zelo splošno odgovor. Pa gledajte, mi vsi in EU in nevladne organizacije moramo storiti več. Moramo torej več storiti, ampak ne gre z toliko za število učiteljev ali pa um, kaj drugega. Gre za kulturni pristop, ni dostopa do izobrazbe, čisto kulturno gledano. Um, potem, gledajte, nekaj časa sem govoril z predstavnikom um, Nigerja in ta je potem govoril o uh, prezgodnih porokah v parlamentu. In je dejal takole, že pet let um, se borijo, ampak ta zakon še vedno ni bil sprejet. Tudi, če se predsednik tega želi. Zakaj 60 odstotkov um, teh poslancev so moški in v svojih vseh imajo točno takšne prakse? Torej, jih sedaj ne želijo prepovedati. Torej, ta kulturni pristop, uh, kulturni običaji so zelo pomembni. Potem pa še nekaj. Um, kolega, uh, ki se ga zdaj spoznal, govori ravno torej o tem vplivu kulture in pa o kulturni raznolikosti. Imamo na primer pri tudi UNESCO sporozume sodelovanja in moramo jih uveljaviti. To je pomembno, kajti v tej konvenciji, na primer, je govor o tem, da tudi um, torej, kulturna industrija lahko odpre nove možnosti za mlade, tukaj imamo Matongo eh, v Parizu, potem v 18. okrožju v Parizu. Tam vidite ogromno mladih in eh, vsi pravijo, da so umetniki, ne vem, recimo eh, dizajneri, glasbeniki, karkoli že. To so mladi, ki pridejo v Evropo in želijo poiskati zaposlitev na določenih področjih in potem na koncu ostanejo, ne vem, varnostniki ali pa kaj takšnega. In veliko je takšnih problemov, torej ne najdejo ustrezne zaposlitve zase. Uh, mi vsi mislim, da moramo spodbujati kreativnost, ustvarjalnost. Kot prvo, moramo to početi v um, zakonodaji, treba je spodbujati to ustvarjalnost med mladimi tudi v Afriki. Potem naprej, infrastrukture, koliko je takšnih šol v Afriki za izobraževanje, uh, za dizajn ali pa za umetnost ali pa za kulturo. Um, koliko? Glede z gospodom Alfadijem, pomembnim dizajnerjem v Afriki, uh, delava na tem področju, torej želimo spostaviti um, afriško šolo za modo v Njamiju in tudi Afriška unija mislim, da bo pri tem lahko pomagala. Upam, da. Potem naprej imamo tudi um, torej določene šole za umetnost, ampak kot rečeno, njih veliko. Danes jih je sploh zelo, zelo malo. Uh, vsi ti ljudje so potem, ne vem, na ulici, na trgu, pred uh, piratskimi DVD-ji. Um, in ponarejenimi izdelki. Mislim, da tukaj bi lahko storili več. Torej, potem naprej potrebujemo šole, ja, izobraževanje, ampak poleg tega moramo sprejeti še druge ukrepe, celostne. Torej, vse od proizvodne do dostopa do trga, um, do zaposlovanja in morda do pokojnine. Torej, treba je gledati stvari celostno nekateri tukaj, no, ampak ne veliko, uh, poznamo afriško glasbo, ampak danes pa ne vem, mladi ne verjamejo nič. Uh, v bistvu vsi upajo, da bodo bogati, potem pa pridejo vem, na ulico in nimajo ničesar, samo nek, na nekaj upajo. To ni normalno. In danes mislim, da so uh, eh, kulturne industrije okoli 2 ali pa 3 odstotke celotnega BDP. Glejte, poglejte si samo, kaj se dogaja v afriških vaseh, koliko mladih je tam, želijo nekaj. Uh, ustvariti, naprimer so v glasbenih skupinah, potem želijo se predvajati na YouTubu. Imam um, več eh, nečakov ali pa drugih v družini, um, ki ne vem, želijo biti samo na YouTubu, torej želijo, da se jih vidi nekje. Um, nikjer ne morejo biti, pet jih poznam iz družine, tudi deklice so med njimi, veliko jih je te, teh. Skratka, tukaj mislim, da lahko veliko naredimo uh, eh, gledajte, tudi uh, diaspora mladih lahko marsikaj tega stori, um, v Evropi pa tudi sicer. Potem pa še sodelovanje v civilni družbi. Glede, pravim mladim. Vsi smo bili mladi, vsi smo si nečesa želeli in zahtevali pravice. Vi imate tukaj morda možnosti v različnih organizacijah. Glede, parlament ali pa ministri vam ne bodo pomagali. Ne? Um, najprej treba postaviti podlago v skupnostih, v družbah. Uh, imamo mlade v vseh, kdo dela za njih, kdo govori za njih. Glejte, morda imamo tukaj mlade, ampak nima dostopa do interneta ali pa ničesar. Ti ljudje so na polju um, ali pa pomagajo um, naprimer staršem um, pri delu. Torej, kdo se z njimi ukvarja? Kdo se z njimi ukvarja? Mislim, da moramo misliti več na njih torej več je treba iti tudi v um, vasi in pa v podobne skupnosti. In še nekaj. Uh, včeraj smo se pogovarjali o tem, um, mislim, da ste tudi um, s poslancem vse, ko vam govorili o tem in rekli so, gledajte, um, če greš v šolo, naprimer, um, moraš 12 km hoditi. Um, no, ampak to je bilo včasih. Um, danes pa greš na internet um, in greš na državno mrežo in prideš, ne vem, v Tokijo v parih sekundah, torej um, vidiš to. Glede, mi tukaj predvsem želimo spodbujati pozvanje med različnimi organizacijami. In ne želim govoriti samo o UNESCO, ampak gledajte, smo ustvarili širše omreže v Afriki, uh, združen za mladino, ki delajo na gradi miru in pa na kulturi miru. In tukaj organiziramo različne dogodke, veliko organizacije pri teh udeleženih. Hvala lepa, gospa uh, predsednica, upam, da sem pozitivno prispevka spravil. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. Tudi za te tri prispevke. Časa imamo še 21 minut, to res ni prav veliko, sem pa prepričana, da nam bo uspelo. Najprej bi dala besedo gospodu Vakilu, ki je predsednik odbora v senatu, odbora za revščino in družbeno blaginjo. Dve minuti. Dve minuti imate časa, gospod Vakil. Uh, Hvala, gospa predsednica. Kolegi so že povedali marsikaj izobraževanje je bistvenega pomena za Nigerice, eh, pogosto pa sploh ni obvezno. Nigerijska vlada je storila marsikaj, da bi zagotovila, da bodo vsi izobraženi. Treba je zagotoviti ustrezno infrastrukturo, da se bo lahko izobraževanje pri nas še okrepilo. Soočamo se s številnimi težavami, kot so povedali že drugi. Mladih je res veliko brezposelnih, ker nimajo osnovnih veščin, niso izobraženi, nimajo tehničnih možnosti. Če obstajajo področja, kjer lahko ukrepate, nam lahko pomagate tako, da nam pomagate pri uh, usposabljanju pri izobraževanju mladih. Načrt nigerijske vlade skuša zgraditi centre, ampak če nimate možnosti terciarne izobrazbe, potem je tudi težko. Šport, zdrav duhu, zdravem telesu za Nigerice je to izjemno pomembno. Številni so dosegli slavo v športu. Ampak vsi nas poznajo bolj kot eh, tihotapce z mamili, potem pa ugotovijo, da je veliko športnikov Nigericov zelo nadarjenih in da igrajo recimo za evropske države in potem so na nje ponosni gospodarsko gledano, tako lahko še spodbujamo naša partnerstva, naše prijateljstvo in pravzaprav bratstvo. In s tem lahko izboljšamo tudi zaposlovanje. Vsak nigerijec bo povedal, da delujemo kot eni. To je za nas zelo pomembno, ampak infrastruktura je vse slabša in to je treba izboljšati. Vielen herzlichen Dank. Sabine Verheyen, zwei Minuten. Sabine Verheyen, zwei Minuten. Zunächst einmal zum äh, eh, Thema, das nicht. Najprej, kar se tiče pripombe, da v dvorani ni veliko poslancev. Tudi sama to obžalujem, pravzaprav so z nami samo predstavniki večjih skupin in res se mi zdi obžalovanja vredno, da drugi ne izkoristijo teh priložnosti za to vrstne razprave. Z nami so tisti, ki se intenzivno ukvarjajo s to temo, s sodelovanjem z Afriko, Bokmar Vendar je v odboru Deve, sama se tudi uh, Eh, res natančno ukvarjam s, s takšnim sodelovanjem in tudi drugi kolegi. Tako da zagotavljam vsaj, da govorite s pravimi partnerji. Mislim pa, da je treba izpostaviti naslednje. Parlament mladih in organizacije mladih pripravljajo izjave in deklaracije, ampak to potem ne izveni v nič. Ko se takšna besedila pripravljajo, so potem te resolucije že tudi vključene eh, v zakonodajo, ampak eh, zakonodajnih aktov ne pripravlja parlament, to pripravlja komisija. Komisija je edina, ki lahko pripravi zakonodajni predlog. Torej, če date resolucijo parlamentu, jo lahko lahko sicer obravnavamo skupaj in poskušamo vključiti v zakonodajni predlog komisije, ne da se pa, vse, da se pa tega vedno natančno preliti. Eh, vsekakor je zakonodajni postopek zapleten in organizacije mladih včasih težko razumejo, ali se njihovo delo upošteva, ampak potem je bilo morda treba izboljšati komunikacijo. Vam pa zagotavljam, da vaše delo ne izgine, vsekakor ga upoštevamo in če se le da, ga skušamo vključiti v zakonodajne predloge, ki jih dobimo obravnavo. Kar se tiče športa, bi rada omenila še tole. Ko pravim, šport, razvoj in izobraževanje, ne gre za to, da vsak postane profesionalni športnik. Za nas gre pri športu za naslednje, gre za zelo širok, širok koncept, ki lahko tudi pomaga, da se lahko otroci naučijo zanesljivosti, točnosti, eh, skupinskega duha. In prek športa se lahko naučite tudi marsičesa drugega. Poznam zanimive projekte v Afriki uh, v zvezi s preprečevanjem širjenja ajca, ki se, ši, ki se širijo prek športa. Zato se mi že zdi pomembno, sploh ko gre za šport in kulturo, da tudi upoštevamo nek širši kontekst da bi zdaj prečakovali, da bi vsak kulturni ustvarjalec iz Afrike tudi lahko živel od tega, je morda že preveč pričakovati. Potrebujemo pa strukturirano sodelovanje in tudi eh, kulturni ustvarjalci morajo dobiti možnost, da lahko to počnejo. Ustrezno, da lahko izkoriščajo digitalizacijo, internet. In tudi izobraževalne strukture v kulturnem sektorju je treba zgraditi in nadgraditi. In tudi v Evropi nas čaka pri tem še tudi kar nekaj dela, tako da bodo tudi naši kulturni ustvarjalci imeli za svoje ustvarjanje ustrezno okolje. Hvala lepa, gospa Kosta, dve minuti. Hvala lepa. Hvala mm, vsem kolegom in kolegicam. Hvala tudi kolegici Đuli, ki se ukvarja z vprašanjem žensk v kulturi. Zagotavljam vam, da smo srezni sogovorniki za vas, ampak tudi sama bi si želela, da bi bilo tu več kolegov. Vas sem že spoznala v okviru našega afriškega tedna, se pa zahvaljujem tudi vsem drugim govorcem. Sama zelo cenim vizijo, ki nam jo je predstavil gospod Matoko. Nekaj smo že razumeli danes, treba pa se še bolj potruditi in razumeti tragedije, do katerih je prišlo v različnih državah, v Keniji, slovno koščeni obali, naprimer in tako naprej. Pri novih partnerstvih v okviru AKP in EU je treba sploh v okviru kotonuja upoštevati marsikaj drugače, bomo imeli izgubljeno generacijo. Zato se je treba truditi za mir, sodelovanje in priznavanje eh, rezultatov, ki jih lahko zagotovijo mladi. To je že pomembna točka. 1,34 milijarde, to je eh, zanimiva informacija, velik znesek, smo si gotovo pomembna, pomembni partneri eh, afriških držav, ampak poleg tega potrebujemo tudi mehanizem na parlamentarni ravni tako da bi lahko uh, ustrezno sodelovali z uh, vašimi delegacijami, morda tudi v drugih odborih Evropske unije. Vi ste omenjali deklaracijo mladih uh, in vsekakor se moramo ukvarjati tudi s tem. Vsaka delegacija ki potuje po svetu, se srečuje z ljudmi in spoznava lokalne mreže, lokalne akterje. Pri tem nas lahko podprete, tako da res lahko ugotovimo, kateri so glavni sogovorniki, kako lahko dosežemo več za civilno družbo. Tudi mladi iz diaspore so gotovo strateškega pomena. In potem še zadnja pripomba. Afriška unija in Evropska unija morata zagotoviti, da se bomo ustrezno borili za ženske, da se bo zagotovilo osnovno šolanje, ki bo, zavez, ki bo zavezujoče vsaj v osnovnih šolah, da to spodbuja tudi parlament na mednarodni ravni in da se ozaveščenost širi tudi v civilni družbi in da se zagotovi politična volja v Afriki. Hvala lepa gospod Johnson Okuma, bo zdaj dobil besedo tudi poslanec nikerijskega parlamenta. Izvolite. Uh, Hvala, gospa predsednica, sem uh, Johnson Oguva iz Nigerije. Takole bi začel. Z nostalgijo se spominjam časov, ko sem bil otrok. Takrat smo si vedno želeli, da bi lahko sodelovali v dobrih izobraževalnih sistemih v Evropi ali Ameriki in eh, zato smo tudi imeli priložnost pogosto krat. Zanima me, kaj se je zgodilo s politiko, ki je eh, prej dosegala številne izmed nas in nam ponuja možnost za kakovostno izobrazbo. Zato mislim, da je treba razmisliti o tem. Ogromno ljudi nima dostopa do izobraževanja v Afriki. Zato je treba spodbuditi afriške mlade. ko poslušate o migracijah, gre za to, da bi pač radi dobili dostop do, do več stvari. Otroci pri nas imajo recimo športno opremo iz zahodnih držav, ni pa dostopa do šol. Mladi vsekakor morajo sodelovati v športu. Hvala lepa. Najlepša hvala. Komisija še dobi besedo za dve minuti. Um, hvala lepa. Hvala kolegom in kolegicam, ki so tudi že nekateri povedali, kaj počnemo kot direktorat za razvoj in mednarodno sodelovanje. Kulturni in ustvarjalni sektori bodo predmet našega prihodnjega sodelovanja med eh, Evropo, Afriko in državami AKP. 50 milijonov bomo namenili za novo generacijo programov, eh, s čimer bomo vlagali v kulturne in ustvarjalne sektorje. Velika večina tega zneska bo namenjena mladim in ženskam, predvsem za izgradnjo identitete, za uh, podjetniške pristope in s tem bomo skušali povezati spretnosti na lokalni ravni, torej kulturne in ustvarjalne spretnosti prednosti eh, s širšim trgom in družbo. Eden izmed glavnih vzrokov za migracije ni le pomankanje delovnih mest in dostopa do izobraževanja, temveč tudi zaupanje v svojo lastno državo in pomankanje identitete, pomankanje ponosa. Uh, ponos eh, do svoje kulture, kulturne identitete. Veščine in spretnosti pa je treba nekako vključiti v sodobno družbo in na trg. In zato govorimo o izgradnji in eh, deljenju veščin in spretnosti. Selitve iz podeželja v mesta imajo tudi negativen učinek in sicer, da mlade ločujejo od svoje družbe in zgodovine. Vi ste dejali, da je kultura ostanek zgodovine. Lahko seveda sodelujemo tudi z UNESCO glede valorizacije kulturne dediščine. Leto 2018 bo dobra priložnost, da se osredotočimo na to. Hvala. Hvala lepa, še dva ste se priglasila k besedi. Obe kolegici prosim, da se omejita na eno minuto. Najprej gospa Šojdrova. Nimam sicer vprašanja, želela sem se z vam zgolj vsem zahvaliti, vsem, ki delate v vaših državah z ljudmi. In rada bi se vam zahvalila zato, ker izpostavljate pomen mladih in njihovega pomena. Mislim, da hočemo vsi iti po tej poti, želimo vlagati v naše mlade in to je težko. Ampak kot ste rekli predstavniki Nigerije, morda moramo vlagati več v Nigerijo, v šole in dejanske zgradbe in tako naprej. Tako da hvala lepa vsem vam. In resnično menim, da bomo z naložbami v naše ljudi na, uh, vlagali v, naše, v našo prihodnost. Gospod Ward, hvala lepa, da se še naprej nadaljuje ta dober dialog in dober pogovor. Morda bi v prvi vrsti rekla, kako krasno je, da je Džente Williams dobila priznanje za izjemno delo, ki ga upravlja. Resnično sem uh, Eh, ponosna na njo, ker je Britanka, pa ne le afriškega izvora. Zelo ponosna sem na njo. Zelo dobro je bilo poslušati tudi pogovoru o športu. Kot vemo, je šport izjemnega pomena, še zlasti nogomet. Predstavljam Manchester in Liverpool in čim grem po svetu in rečem, da sem iz Manchestra, vsi vedo, eh, kateri klub prihaja iz mojega mesta. Seveda, te prednosti niso samo dobro plačani igravci in visoki donosi. Šport lahko uporabimo tudi kot orodje za boj proti rasizmu in eh, lahko ga uporabimo za vključevanje. In moje vprašanje je, kako široka je opredelitev športa in kako široka bi lahko bila, kajti na več načinov se lahko igra, lahko se uh, organizira šport na najrazličnejše načine, ne zgolj na, na tekmovalnega. In še vprašanje o krožnem gospodarstvu. V Združenem kraljestvu se v veliki meri po, uh, posvečamo okoljskim vprašanjem, ki so po mojem mnenju tudi zelo pomembna za mlade se pravi, čujem, ker mora biti tako strog, ampak drugače pač ni mogoče. Le še štiri minute nam je ostalo za tri govornike, tako da res vse tri. Referente prosim, da so čim krajši, um, da v eni minuti odgovorijo na to, kar je bilo rečeno, čeprav vem, da je to skoraj da nemogoče. Izvolite, morda lahko začnete kar vi. Well, uh, we Kot smo že rekli, izpo, ob, izobraževanje uh, je nujno In tudi šport je treba razviti že v mladih letih. Naša dožnost je, da poskrbimo, da bodo otroci bolj pozorni na šport. Imam več izkušenj iz različnih držav. Vidim, da če ne bomo poskrbeli, da so otroci zaposleni, poskrbeti moramo. Seveda, brez izobrazbe niso odveč, ampak z izobraževanjem moramo poskrbeti, da 50 odstotkov časa posvetijo izobraževanju, 50 odstotkov časa pa športu. Povedal sem že, da v našem okviru promoviramo športne klube, ki uh, eh, vse poskrbijo za dober telesni razvoj in za dobro počutje. Zato uh, skrbimo za to, da šport naši državljani bolje sprejemajo. Če nam bo to uspevalo, bodo ljudje vsekakor postali dejavnejši, ne bodo kar tako posedali eh, na okrogi, eh, eh, krog, krog kižem rok, temveč se bodo bolj vključevali v dejavnosti in s tem bodo razvili čut, da nekam pripadajo. Hvala. Hvala vam. Hvala. Na kratko. Na predvsem uh, bi omenil to novo partnerstvo, kot so ga omenili že poslanci. To smo zapomnili. Včeraj je v panelu uh, nekdo rekel, gledajte, moramo ukrepati za dosti besed. Kako ukrepati vsi skupaj, vsi v isto smer? Tudi uh, visoka predstavnica Mogherini je rekla takole, ja, gledajte, imamo EU, imamo AU, imamo pa še druge mednarodne organizacije, OZN in pa druge, ki delajo na teh področjih. Torej, skupaj moramo delati in potem mislim, da lahko um, postanemo bolj uspešni tudi v korist mladih. Sam kot predstavnik UNESCO bi rekel, da seveda smo pripravili to skupno delo z vsemi na terenu skupaj. Hvala. Dank, Frau Fabriket. Hvala lepa, gospod Fabriket. Mikrofon. Hvala, morda bi storila nekaj nenavadnega. Svoj čas bi podarila Sinti Mogindi ki je mlada strokovnjakinja, uh, ustanovila je zagonsko podjetje na področju digitalne ekonomije in mislim, da vam bo lahko povedala kaj zanimivega. Hvala. Ampak resnično zelo kratko, minuto časa imate. Žal, več časa nimamo na voljo. Hvala. Bom govorila francosko, tako da lahko nadanete slušanje. Um, euh, on, voilà. En ce qui concerne la culture. Glede kulture. Torej, pravi, da govorimo o digitalnem področju, ker je to zelo pomembno za inovativnost in pa kulturo, ker to omogoči ohranitev kulture, prenos kulture na diasporo, to je pa tudi inovativnost v vizualni in glasbeni umetnosti. Torej, kultura ni samo nekaj ročnega, ampak tudi digitalnega. Eh, prav tako mislim, da je bolj pomembno, da govorimo več o izobraževanju ter pa kulturi, ker ti vedno um, večje aplikacij, ki ti omogočajo um, pisanje in pa branje, potrebujejo več kot to. Prav tako se moramo sredotočiti na diasporo. Torej, um, najprej ti pridejo v Evropo, potem nazaj vrnejo svoje znanje v Afriko preko, naprimer, digitalnih mehanizmov. Potem naprej, vključevanje žensk, ko vidimo, naprimer, um, ženske, vidimo, da so včasih pogosto um, to vzornice za um, mlade um, deklice, torej če so te ženske uspešne, naprimer v tehnologiji, potem pa še izobraževanje, um, ni več veliko časa, mislim, da je prav, da tukaj govorimo o mobilnosti in da vemo, da. Prvi problem za afričane je vizum. Če ne dobijo vizuma za Evropo, potem gredo na vem, v Rusijo ali pa na Kitajsko. Potem na koncu je to izguba za vse. Hvala. Vielen, vielen herzlichen Dank. Iskrena hvala. Res iz vsega srca se zahvaljujem vsem govornikom, ki ste nam danes dali v pogledu situacijo v Afriki. Mislim, da je bilo to za nas zelo koristno in lahko ste prepričani, da bomo te vidike vključevali tudi v naših nadaljnih prizadevanjih, če tudi morda niso uh, vsi um, odnosi ena na ena. In zato se zahvaljujem eh, Sabin Ferhajen za to, kar je povedala. Včasih so izkušnje. Eh, slabe. Resnično si prizadevamo za več denarja, ki bi se ga namenjalo izobraževanju tudi v Evropi in zavedamo se, da nam vedno eh, ne uspe doseči tega, ampak lahko vam zagotovimo, da počnemo vse, kar je le mogoče, da bi tukaj storili in dosegli napredek. Naslednja seja odbora za kulturo bo potekala 4. decembra popovdne od 14.30 dalje in zahvaljujem se znova vsem tolmačem, ki ste nam bili res v veliko pomoč. In hvala eh, vsem, želim lep dan.